To potem me zanima, kakšne so najboljše prakse, najboljši primeri takšnih pridobitev. In na to eh, naslednje vprašanje, ali se vam zdi smiselno, da bi vključili v to razrešnico še nekatere bolj splošne gospodarske. Um, posledice, naprimer države članice in njihove makroekonomske posledice in pa tudi naprimer ob, obzore 2020 in makroekonomske posledice tega. Torej, to so splošna vprašanja, na to pa bom postavila še bolj specifična vprašanja generalnim direktoratom. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dobi generalni direktor GDZ za regionalno in mestno politiko Walter Defa. Hvala lepa predsednica. Welcome. Zelo pozdravljam to, kar je uh, povedal leporočevalka in sicer, da se je treba osredotočiti na rezultate. Tud, to kaže tudi na to, kar je generalni direktor zapisal v oziroma generalni direktorat zapisal v letno poročilo. V zadnjih eh, letih smo se osredotočili na poglavja 2 in 3 in to se mi zdi dobro. In uh, prvo poglavje je seveda prvo poglavje in uh, prvo poglavje govori o učinkovitosti, o rezultatih. Torej, najprej ste nas vprašali v zvezi s koristmi, torej, kaj so glavni rezultati na našem področju. In torej, včasih graf pove več kot tisoč besed. Torej, prikazali bomo rezultate regionalnih uh, političnih programov za uh, pametno trajnostno in vključujočo rast. In tu smo eh, razvili štiri kazalnike uspešnosti in sicer imamo število delovnih mest, ki so, ki so bila ustvarjena skozi te programe. In eh, tu, to so podatki iz konca leta 2013, torej to so zadnji podatki, s katerimi razpolagamo. Torej 770 tisoč eh, delovnih mest je bilo ustvarjenih torej do konca leta 2013 eh, in to kaže na zelo jasen porast v primerjavi s prejšnjim letom. Glede na to, da govorimo o pametni rasti, je drugi eh, kazalnik število podjetij, ki sodeluje z mm, raziskovalnimi institucijami in tu vidimo skoraj 27 tisoč, tudi to je pomemben porast v primerjavi z letom 2012 in na to majhna podjetja, ki igrajo pomembno ulogo in tu imamo 209 tisoč podjetij, ki so prejela regionalno pomoč v primerjavi z nižjo številko predhodne leto. In na, z vidika trajnostne rasti tu imamo zelo pomemben porast eh, zmogljivosti obnovljivih virov energije oziroma njihove proizvodne. Torej, te tri kazalnike sem omenil v našem letnem poročilu dejavnosti pa boste našli še več eh, podrobnosti za vsakega od teh ciljev. In to se mi zdi zelo pomembno. Govorili ste o deležnikih, o državljanih. Mi smo sedaj vzpostavili platformo dostopnih podatkov, na področju kohezijske politike in vsi državljani imajo dostop do podatkov, ki se nanašajo na uresničevanje eh, projektov iz evropskih, iz evropskih skladov, torej naložbenih skladov. Tu imam prav tako tudi podatke po posameznih državah eh, in tudi primere različnih projektov. To se mi zdi pomembna informacija in če bo vaš odbor kdaj zanimalo, da se mm, seznani s to platformo, potem bom lahko to tudi prikazal. Prav tako ste spraševali tudi glede novih elementov. Torej vse, kar sem omenil v zvezi z. Eh, dosežki so, torej to so dosežki prejšnjega obdobja. To tudi ne more biti drugače, kajti novo obdobje se je začelo z uredbo, ki je bila sprejeta decembra 2013, torej eh, parlament in svet sta Eh, to sprejela konec leta 2013, zato ne moremo še govoriti o rezultatih eh, v novem obdobju. Ampak eh, našli pa boste v mojem letnem poročilu dejavnosti, torej prvi pilotni projekt, v katerem smo poskušali uporabiti to zamisel, torej osredotočenosti na učinkovitost in na rezultate. In eh, posvetoval sem se tudi z direktori, ki so odgovorni za posamezne države, da eh, ocenijo tudi rezultate po posameznih programih in eh, tudi v zvezi s tem boste v poročilu našli zelo zanimive podatke. Torej, to je bil neke vrste mm, poskus uporabe te nove usmeritve za prihodnost. Gospa poročevalka, torej toliko v odgovor na vaša vprašanja, ki ste jih izpostavili. Torej sem vam na voljo, gospa predsedujoča. Če želite slišati več o bolj tradicionalnem delu, torej če želite, da o tem spregovorim zdaj ali kasneje, Vse vam na voljo. Ja, vielen Dank. Also ich fürcht... Hvala lepa. Mislim, da vas bomo še obdržali malo pri nas. Martina, kakšno vprašanje, prosim? Ja, torej imam samo še nekaj vprašanj, če dovolite. Torej, zanima me, kdo izračunava te številke eh, v drugi prosojnici. In drugo vprašanje, ki mi je pravkar prišlo na misel, kako vi in države članice izračunate eh, te, to število delovnih mest in kaj veste o vzdržnosti teh delovnih mest? The, um, data that you find. Ja, torej podatki, ki jih vidite tu, so podatki, o katerih eh, poročajo države članice torej v tako imenovanih letnih um, poročilih o izvajanju. Ta poročila so izdana tam nekje junija, julija. Torej, to je vir podatkov. V našem generalnem direktoratu to do neke mere preverimo, ampak ne izvajamo pa um, nadzora nad to informacijo in tudi ne preverjamo teh podatkov, kajti v preteklosti eh, posredovanje teh podatkov ni bilo obvezno. To bo sedaj drugače. V prihodnem obdobju bomo predvideli tudi preverjanje verodostojnosti teh podatkov o uspešnosti. Torej, delovna mesta, ustvarjena delovna mesta so delovna mesta, torej, za katere ne velja samo, da rečete, naprimer, eh, nekemu malemu podjetju eh, bomo dali pomoč za to, da se bo razširilo in na to bomo ugotovilo, koliko novih delovnih mest je bilo ustvarjeno. Ne, Tu eh, upoštevamo naprimer tudi delovna mesta, ki so ustvarjena, če se vzpostavi neko obrat eh, za upravljanje z odpadnimi vodami. Naprimer, torej tu gre za splošno um, ustvarjanje delovnih mest. Hvala lepa. Tudi sama imam nekaj vprašanj. Težko se znajti med vsemi temi dokumenti. Upravičeno ste upozorili na izzive, izzive novega obdobja. Tukaj imamo tudi pristop internega revizorja, ki je preraziskoval, kako pripravljena je nova direkcija na novo obdobje in morda bi lahko povedali kaj več o tem. Vedno govorimo o interni reviziji, nihče pa bolje ne ve, kako to deluje kot vi. In ne vemo točno, kaj to pomeni. Če nam morda lahko poveste, kako je generalni direktorat pripravljen na to. To bi bilo moje prvo vprašanje. In potem tudi, kje vidite največje težave in največje izzive. Drugo vprašanje se nanaša na prilogo 7b vašega letnega poročila o dejavnostih, ki je za operativne programe in z različnimi stopnjami napake in popravljenimi stopnjami napake, lani sem bila poročevalka, zato in sem vse skupaj naštela, kako se je zanesljivost podatkov držav članic razvijala, se je poslabšala, izboljšala, je ostalo enako. Čutek imam, da je bilo manj popravkov, ampak težko je imeti pregled nad 322 operativnimi programi. Torej, kako se je spremenila kakovost podatkov, primerjavi s prejšnjim letom, izboljšava, poslabšanje enako in potem pri pridržkih imate stalne goste že leta. In stalni gost Španija. Tukaj imamo pri pridržkih rahlo izboljšavo, če to prav vidim. Ampak vedno iste države imamo, že dlje časa. Kaj menite, kako bo v novem obdobju? kdaj predvidevate, da boste lahko prečunali vse projekte. Samo še do konca tega leta lahko teče, kdaj lahko računamo, da bomo vedeli, koliko finančnih popravkov bo v tem sektorju. In potem še nekaj, če primerjam tabelo 7b s tem, kar se dogaja po državskem prostoru z GDA gre, potem vidim veliko večji popravek v GD Agri kot pa v GD Regi. In že leta sumim, da ne gledate prav podrobno pod prste prejemnikom. In zdaj me zanima, če je to res. Prosim, beseda je vaša. Also, uh, vielen Dank. Um, die erste Frage war Hvala lepa. Prvo vprašanje, kar se tiče priprave v generalnem direktoratu. Komisija je bila tista, ki je želela večjo uspešnost. Že kar nekaj let smo se pripravljali na to, najprej z reorganizacijo celotnega generalnega direktorata. V preteklosti smo bili zelo usmerjeni na absorpcijo, črpanje. In če si pogledate naše poročanje, je šlo v bistvu vedno za to, koliko odstotkov je bilo počrpanih. Potem pa smo vse skupaj prestrukturirali, ko smo potem tako imenovane kompetentna, ustanovili tako, tako imenovana kompetentna središča, to so potem torej referati, ki se ukvarjajo z vsebino. Eno tako središče je za pametno rast. Tukaj gre za to, da vzpodbujamo specializacijo za pametno rast potem drugo središče, vključujoča rast in tako dalje in tako naprej. Torej, spostavili smo novo strukturo, kjer en direktor ne prevzema odgovornosti samo za izvedbo programa v določeni državi, ne gre samo za nacionalne referate, gre tudi za vsebino. In potem smo vzpostavili organizacijo tako imenovane Matrika. In imamo enoto, ki se ukvarja samo z uspešnostjo in oceno. In ta enota potem matrično sodeluje z nacionalnimi pisarnami. In to je bilo še prav posebno pomembno za nove programe. Kaj ti? V novih programih smo prvič za vse prednostne osi imeli specifične cilje. Tako imenovana inter intervencionistična logika je to bila in indikatorje smo tudi navedli. Zelo hitro smo se že pripravili na to, da bomo v pogajanjih to potem tudi vse izvajali. Komisija bo proti koncu leta pripravila poročilo. O tem poročilu bomo predstavili, kakšni so rezultati programiranja. In videli boste, da je glavna točka, glavno težišče v tem poročilu na rezultatih. Ne koliko sredstev gre kam, temveč kaj bo financiral ta denar, ki se porata. Torej, dobro smo se pripravili in kot sem že prej dejal, smo tudi sami v tem poročilu prvič vključili pilotni pristop. Dejali smo si, poskušajmo se projicirati v prihodne razmere, ko ne bomo rekli, imamo težave v tem programu, Eh, s pravilnostjo in zakonitostjo, temveč bomo lahko ocenevali tudi uspešnost programov. In prvič smo to tudi storili. Seveda z vsemi težavami, ki jih je to vsebovalo, ker smo imeli veliko manj podatkov in ker smo v prejšnjem obdobju imeli veliko manj tega pristopa, ki je usmerjen na uspešnost. Vendar pa smo že skušali se pripraviti na dvojno nalogo v prihodnosti, ko bo šlo za uspešnost in istočasno tudi za izpolnjevanje kriterijev. Potem pa še nekaj vprašanj, gospa Gresle, kar se tiče tega drugega dela. Eno vprašanje je bilo, koliko zaupamo revizorskim organom v državah članicah. Veste, da so revizori za nas najpomembnejši vir izjave o zanesljivosti. Istočasno pa moramo zagotoviti, da so revizorski organi zanesljivi. Skupno smo v celotnem obdobju, da bi to zagotovili, imeli 265 revizij revizorskih organov. In konec leta 2014 so razmere bile takele. od 75 organov smo preverili. To ostaje za 94 odstotkom obsega sredstev. 42 od teh je bilo zanesljivih, to je 91 odstotkov sredstev. In potem vaše vprašanje, če se gledamo stopno napak, pri 96 odstotkih napak smo se lahko zanesli na podatke revizorjev, To pa ne pomeni, da smo v vsakem primeru prevzeli stopnjo napake. Pogosto se lahko zgodi tudi, da revizorski organ sicer pravilno navede stopnje napak, vendar pa potem pri združevanju različnih naključnih preskusov nastanejo razlike in to smo popravili skupno smo od revizorskih organov imeli stopno napake na cela 8 odstotka. Mi pa smo to na stopno napak potem popravili za skoraj 50 odstotkov na 2,6 odstotka. Torej, ne prevzemamo kar vse tako, kot to dobimo, temveč tudi naredimo postrezne popravke, če se na kaj ne moremo zanesti. Torej, nasplošno je takole. Stopnja napak, ki sem jo navedel v svojem poročilu za leto 2014, je med 2,6 in 5,3 odstotka. Torej, praktično je enaka stopnja kot lani. Tako, to je vse. Hvala lepa. Ja, še države, po katerih sem spraševala, pravi gospod Gresle? Da, res je. Kar se držav tiče. Tukaj imamo to tabelo. Vidite, problematične države. Leta 2014 so to bila Španija, Slovaška, Mačarska in Italija. Italija se je izboljšala tekom 2015. In leto prej iz te države samo še Slovenija zraven. Prav tako kot vi obžalujem, da vidimo vedno ene in iste države, vendar pa nekaj je jasno. To ni na škodo proračuna EU, kajti dokler imamo rezervo, se ne plača. Vendar pa seveda to ne more biti trajna rešitev. Težave v Španiji so večinoma v tem, da imamo preveč umestnikov, ki so tako na regionalni kot tudi nacionalni ravni, in ko se pojavi določena napaka, se to zaje vse programe. Za naslednje programsko obdobje pa smo skupaj s Španijo si prizadevali, da bi to strukturo izboljšali. Približno 150 umestnikov imamo v tem trenutku, v novem obdobju pa smo pristali pri številki po 50 torej kar precej pozitivnega razvoja je na tem področju in uspelo nam je tudi to mešanje regionalne in federalne ravni ločiti. Tako da vidite, da smo dosegli napredek, z Mačarsko tudi razpravljamo, še prav posebno, kar se tiče javnih naročil. V vseh teh državah smo torej želeli strukturne težave, ki smo jih imeli v prejšnjem obdobju, odstraniti. Hvala lepa. Galileo zu sprechen und sie, und sie bewegt sich doch. Zwei oh, če povem z besedami Galileja, pa vendar se premika. Štas. Ik, uh, ik wil, uh, eh, fa- Hvala lepa, gospod predsedujoča. Rad bi se zahvalil gospodu Defaju za njegovo zelo uh, podrobno predstavitev. Uh, imam dve vprašanji, ki izhajata iz prispevkov, ki jih večkrat slišimo strani računskega sodišča v zvezi z regionalno politiko. Ko slišimo besedo regionalna politika, to pogosto povezujemo s kritiko, da še vedno obstaja veliko primerov, ki morda niso goljufije, vendar da v številnih dosejih obstajajo nepravilnosti. Moje vprašanje je naslednje. V luči nove zakonodaje, ki jo imamo, novega zakonodajnega okvirja, ali sedaj imate na voljo več možnosti, da se lotite tega velikega števila nepravilnosti? Drugo vprašanje. Regionalna politika je pogosto tarča kritike zaradi načina, kako eh, se ljudje odzivajo na eh, zahteve po povračilih. Pogosto slišimo, da je to prenisko. Torej, eh, vprašanje izterjav v regionalni politiki se pogosto pojavlja. In moje vprašanje je naslednje, kaj delate na tem področju? Ali boste povečali stopno izterjenih sredstev ali ne? First... Prosim. Uh, torej, glede prve točke, torej, kar se tiče nepravilnosti. V regionalni politiki je glavni ver nepravilnosti področje javnih naročil in v tem se razlikujemo od drugih. Torej, na tem področju imamo sedaj prvič eh, ex ante pogojevanje. Torej, najkasneje do konca leta 2016 moramo eh, zagotoviti, da bodo direktive prevedene in prenešene in da bo njiho izva, njihovo izvajanje tudi uresničeno. Torej, eh, pripravili smo akcijske načrte po posameznih državah, za tiste države, kjer teh še ni. In eh, zelo pozorno bomo z državami članicami tudi sledili tem menikom. Mislim, da Eh, obstaja verjetnost, da bodo v prihodnosti nepravilnosti na tem področju odpravljene oziroma njihovo število zmanjšane. Torej, danes zjutraj je bilo predstavljeno poročilo na to temo in komisija se strinja s splošnimi priporočili. Torej, treba je narediti več istočasno pa sodišče pravi tudi, da gremo v pravo smer. Torej, to nam prinaša tudi določeno mero zadovoljstva. Torej, naslednjo točko za naslednje obdobje se bo spremenilo tudi celotna struktura spodbojevalnih ukrepov. Torej, zaenkrat je situacija takšna, da če komisija ali sodišče uh, ugotovita, da je prišlo do nepravilnosti, torej na podlagi uh, lastnih revizij, potem je relativno preprosto za države članice, da uh, te nepravilne izdatke enostavno nadomestijo in edino, kar se zgodi, je to, da se sofinanciranje de facto zmanjša. Torej, um, Zato morda nekateri mislijo, da je bolje počakati, dokler nepravilnost ne bo odkrita. Ampak to v prihodnosti ne bo več veljalo. Kaj ti v prihodnosti? Če je država članica že zaključila s uh, postopkom bilanc, pripravila svoje letne bilance in če na to komisija ugotovi, da je prišlo do uh, Um, resnih nepravilnosti, potem bodo popravki odmerjeni. In na ta način bomo tudi okrepili vlogo revizorjev. Države članice bodo uh, ugotovile, da če se pri reviziji izkaže, da bo da obstajajo o, problemi, potem bodo kazni resnejše, če, bodo, če bosta to odkrila sodišče, računsko sodišče oziroma komisija. Zato bo to spodbuza za nacionalne o, revizore in jih bo to na, to na ta način ukrepilo. Na to vidimo pri vprašanju v zvezi s kumulativnimi uh, Eh, finančnimi popravki. Torej, če si pogledamo te popravke na našo pobudo, potem vidimo, da se je njihovo število povečalo za 30 odstotkov v primerjavi z obdobjem 2013-2014. Torej, tu gre za precejšen porast. Prav tako imamo tudi pomemben porast pri številu popravkov, ki jih odmerijo države članice. Torej, ne trdim, da je to največ, kar lahko dosežemo, ampak iz teh številk že lahko ugotovite, da gremo v pravo smer. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala. Kolegin Ajala Sender, pridem. Kolegica Ajala Sender, prosim. Sí, gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsednica. Hvala lepa tudi vam, gospod Defa, za vse pripombe. Sama bom utemeljila svoje pripombe na dokumentih, ki smo jih prejeli z vaše strani. Ugotavljam, da v dokumentu, ki ste ga posredovali, omenjate tudi seznam operativnih programov, kjer imamo določeno rezervo za leto 2014. V Španiji se znam običajno zelo dolg. Vidim, da je tam pri stolpcu, ki omenja rezerve za leto 2014, omenjenih kar nekaj pripomp, full, full, partial in tako naprej, delno, celoti. Nam lahko pojasnite, zakaj gre, kaj pomenijo te označbe oziroma te komentarji, partial, full, ker me res zanima, kaj natančno to pomeni v Španiji imamo ogromno posameznih akterjev, ki se ukvarjajo s temi zadevami, veliko več akterjev, kot jih je na voljo v vaših zvezdnih deželah, naprimer. Zato bi resnično rada natančno razumela, kaj pomenijo te pripombe, kaj pomenijo te rezerve. Niti nisem najbolje razumela, kaj je to 2.8 in tako naprej. Kakšen povzetek lahko potegnemo, ko je govora o stopni napake? Hvala lepa vnaprej za vsa dodatna pojasnila. Čakamo tudi na novo oceno. Predvsem me zanima, kako uspešni smo. Želimo si pridobiti dodatna pojasnila. Tudi pri pobudah nas zanima, ali smo bili uspešni pri pobudah ali ne, kaj se dogaja na ravni regij, tudi avtonomnih regij pri nas naprimer, ki pripravljajo programe skupaj z drugimi akteri. V tej zadnji preglednici v stolpcu piše tudi ETC, Kaj to pomeni? Ali so to sredstva, ki so se uporabila ali se še bodo uporabila? Ne razumem ravno najbolje, zakaj gre. Če lahko prosim pojasnite te zadeve in kako so med seboj povezane. In kolega Celer, noh mi tecu. Še kolega Celer. Hvala lepa, predsednica. Ravno kar prihajam iz odbora za regionalni razvoj. Sporedno z nami imajo predstavitev strokovnjakov in neposredno udeleženih v kohezijski in strukturni politiki. Tisti, ki jo morajo izvajati doma, tudi kmetijstvo in tako dalje. In tarnajo zaradi poenostavitve, da tega v bistvu ni čutiti, čeprav smo politično z novim okvirjem od kmetijstva ribištva do regionalne politike želeli poenostaviti, tako pri programih, kot tudi pri obračunih, pa se zdi, da še vedno za vsako programsko področje veljajo različna pravila, različen način prijave in postopkov in ni primerljivosti. Še prav posebno je to seveda skoraj nemogoče za države, ki nimajo ravno veliko osebe, ki bi se ukvarjalo s tem. In zato bi morali seveda ugotoviti, kakšne so prednosti in slabosti strukturnih skladov, sredstev, ki jih Evropska unija daje na razpolago. In mislim, da tukaj sedaj sploh ne moremo več govoriti o učinkovitosti glede na napor, ki ga je potrebno vložiti. In bi se lahko temu kar odrekli. Konec drugega leta, novega obdobja smo. In če si ogledamo umestno bilanco in če vidimo, da sploh še niso vsi operativni programi potrjeni, potem se poraja vprašanje, okoliko je politika podpore Evropske unije še sploh taka, da prispeva k koheziji v Evropske uniji? Ali svet, predsedstvo sveta in komisija razmišljajo o tem, da bi se te teme lotili? Ne vem. Rad pa bi upozoril na to, da to, kar si želimo doseči in resničnost, da si zelo različna in da ni veliko časa, da rešimo to protislovje. Oh. Prosim. Uh, Mrs, uh... Um, Gospa Ajala. Se upravičujem za žargon, ki ga uporabljam, ampak absolutno prav imate. Vse te omembe so res vredne dodatnih pojasnil najprej, kot vidite, piše reputational reservation. Včasih se pojavlja reputational. Reputational. Če plačilo še ni bilo podano, se uporabi ta oznaka. Se pravi, v narekovajih ni nobene nevarnosti za proračun. Ampak program vseeno ne deluje se pravi, obstajajo pomankljivosti pri programu, na to se nanaša recitational. Prva dva se nanašata na programe, kjer so izplačila že bila podana, full in partial. Full se nanaša na celotni program, partial se nanaša zgolj na del programa. kjer na podlagi našega revizijskega poročila ali revizijskega poročila države članice ugotovimo, da obstajajo določene težave. V Španiji se to pogosto pojavlja. Težava se pojavlja zgolj pri delu programa, ne pri celotnem programu. Če je v Španiji, naprimer, nek umestni organ, ki ima težave, boste to potem pri številnih drugih programih naleteli na oznako partial spraševali ste tudi, kaj je bolje oziroma kaj je manj slabo. Najslabše je, če je problematičen celoten program, se pravi beseda full je v tem primeru najslabša, partial pomeni, da je zgolj del programa, nekoliko neprimeren ali z napakami. To so celostne številke za pridržke, ki jih imamo. Tam so navedene tudi podrobne opredelitve za države članice. Vidite, kakšno je stanje pri Španiji. Zaradi teh težav z umestnimi organi je pri španskih programih pogosto uporabljena oznaka partial, torej delni. Nimate globalnega problema. Beseda full ne označuje boljšega stanja, ampak slabše stanje. ETC evropsko ozemljsko sodelovanje, gre za programe Interrega. Za zaključek, gospod Celer. Moram reči, da je podoba, ki ste jo risali, nekoliko preveč negativna. Da bi sedaj rekli, da ni sploh nobene poenostavite, to mislim, da pretiravate. Prav, prav. Morda moramo torej nekoliko filtrirati to sporočilo kajti parlament in svet sta skupaj sprejela uredbo, v kateri je veliko možnosti za poenostavitev. Naprimer, ekohezija, potem poenostavljena možnost za poenostavitev. Že samo dejstvo, da imamo skupno uredbo za vse sklade je napredek, čeprav so pravila zapletena. Imamo samo en nabor pravil. Ampak priznam pa tudi, da moramo pri poenostavitvi storiti še več. Zato je moja komisarka tudi sprejela pobudo po neodvisni skupini strokovnjakov na visoki ravni, pod predsedovanjem nekdanjega podpredsednika komisije Sima Kalasa. In vsi v strukturno-kohezijski skupini bomo delovali v tej skupini. Najprej, da bi zagotovili, da bodo možnosti za poenostavitev dejansko tudi izkoriščene istočasno pa tudi, da si bomo ogledali, kakšne možnosti še imamo za poenostavljanje. Kar se tiče sprejetja programov, pa vam lahko povem, da so programi, ki so na področju regionalne politike, pa še niso bili sprejeti, sedaj tisti nacionalni interreg programi potrebujejo vedno malo več časa, ker je to težavno, potrebno je združiti več ljudi. Kar se tiče glavnih programov, nimam številk, vendar pa manj kot pet je takih, ki še niso sprejeti. Sem vam pa pripravljen podatke o tem prek sekretarjata sporočiti, kje točno smo s prejetjem programov. Hvala lepa, veselimo se teh informacij in tudi še nekaj. Nas veseli, bili smo v Grčiji in teh 181 eh, prioritetnih projektov. To nas zanima, kateri so že dokončani, kateri so nasedli in kakšni so načrti za naprej. Imamo ta torej znani seznam in radi bi imeli posodobitev tega in potem še stopet kako naprej. Želimo pa se tudi zahvaliti, kaj ti imeli smo zelo zanimivo potovanje in rada bi se vam zahvalila, to je bilo zelo zanimivo in smo videli, kaj se dogaja v primeru Grčeja z regionalno, regionalno politiko. Predstavljala sem si to slabše, tako da ni bilo tako pesimistično. Zelo zanimivo. Hvala lepa. Takole. Z vami smo končali. Hvala lepa, da ste prišli, tudi vašim sodelavcem. Sedaj pa nadaljujemo z generalnim direktorjem Servozom, ki ga prvič pozdravljam tukaj v našem odboru. Takoj dobite besedo za odgovore na splošno vprašanje poročevalke. Hvala, da ste prišli. Prosim. Thank you very much. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi za povabilo ter za pripombe poročevalke na začetku popodanske seje. To, kar je kolegica predstavila, torej pristop usmerjen na doseganje rezultatov povezave z EU 2020, to predstavlja smer, v kateri dela tudi komisija skupaj z državami članicami. S pristopom se strinjamo, k temu se bomo še vrnili, ko bo govora o rezultatih. Spraševali ste o rezultatih Evropskega socialnega sklada. Naj povem, da za obdobje 2007-2013 ocenjevanje še poteka. Ocenjevanje bomo zaključili nekje ob koncu leta. Lahko pa že sedaj z vami delim nekatere umestne rezultate. Poslal vam jih bom v pisni obliki. Če naletim na kakšne številke, vam jih bom prav tako posredoval, da boste imeli celovit pregled. Za obdobje 2007-2013 Z ESF oziroma socialnim skladom smo pokrili ključna področja iz izbonske strategije in strategije EU 2020. 50 odstotkov sredstva smo porabili za izobraževanje in usposabljanje, 39 za boj proti brezposobnosti, 11 za socialno vključenost. Vse skupaj več kot 80 milijonov za operacije iz sklada ISF od začetka programskega obdobja. Nekje 9 milijonov ljudi je dobilo delovno mesto zahvaljujoč tem dejavnostim, več kot 5 milijonov ljudi je tudi pridobilo poklicne kvalifikacije. Več kot 300 tisoč oseb je bilo deležne podpore strani socialnega sklada in se samo zaposlilo, več kot 50 tisoč zagonskih podjetij smo prav tako podprli sredstvi socialnega sklada. Glede ciljnih skupin bi vam posredoval naslednje informacije. Nizko usposobljeni posamezniki, 45 odstotkov vseh udeležencev, 30 odstotkov mladih med vsemi udeleženci, če se osredotočim na mlade, več kot 24 milijonov mladih udeležencev v teh programih sodeluje v našem programu za obdobje 2007-2013. 51 odstotkov operacij se je nanašalo na ženske in njihovo udeležbo na trgu dela, toliko glede spolne uravnoteženosti. To so ključne številke, ki jih najdete v oceni. Z vami pa bomo seveda delili tudi rezultate ekspost ocene. Če se vrnem na to, kar je rekla poročevalka. Zelo pomembno je, da uporabo Evropskega socialnega sklada povežemo z Evropo 2020 s priporočili iz semestra To se je zgodilo tudi v prejšnjem obdobju. Drugo vprašanje, ki ste ga zastavili, se je nanašalo na to, kaj bo novi okvir koristnega prinesel. Štiri zadeve bi rad izpostavil. Walter je že prej izpostavil eno, zato jo ne bom ponavljal. Neto finančni popravki so pomembni, nam se zdijo ko, zelo koristni. Ne bom na dolgo in široko govoril o tem. Ta širši okvir je po našem mnenju prav tako zelo pomemben za novo programsko obdobje. Morda pa bi par minut porabil za to, da vam objasnim dve zadevi. Kar zadeva novo programsko obdobje, lahko povem, da smo pripravili pristop, ki temelji na rezultatih. Na voljo imamo niz zelo jasnih ciljev s kvantificiranimi cilji, imamo tudi kazalnike za cilje, o katerih smo se dogovorili z državami članicami, najdete pa jih v operativnih programih druga pomembna zadeva. Razvili smo tudi poenostavljene konstrukte. kar zadeva stroškovne izbire, zlasti, če gre za prak pod 50 tisoč evrov. To nam bo veliko pomoč. Poleg tega je komisija določila tudi cilj in sicer, da dosežemo 50 odstotkov vseh ESF transakcij, ki naj bi jih te poenostavljene stroškovne možnosti pokrila do leta 2017. Ne bom rekel, da smo blizu doseganju tega cilja, nekje na 25 odstotkih smo, vendar trdo delamo za to, da bi cilj dosegli oziroma da bi bili vsaj blizu doseganja tega cilja nekje leta 2017. Na koncu ste vprašali tudi o splošnem gospodarskem okviru, naprimer EU 2020, omenili ste semester, priporočila, ki so bila podana za posamezne države. Za nas je res ključnega pomena vse skupaj, GD za zaposlovanje mora biti del te osrednje skupine služb, ki pripravljajo priporočila in semester. Evropski socialni sklad je po našem mnenju eden način, kako lahko izvajamo ta priporočila. Dva primera. Jamstvo za mlade. Jamstvo za mlade je priporočilo, ki ga je sprejel svet. Ta program smo prilagodili preko posameznih priporočil za države. Se pravi, smo uskladili politiko in finančni instrument. Enako velja za dolgotrajno brezposelne. Komisija je sprejela priporočila za dolgotrajno brezposelne pred nekje dvema, tremi tedni. Zelo jasno je, da je uporaba Evropskega socialnega sklada v tem obdobju in v prihodnem obdobju rešitev, kako to priporočilo izvršiti v vsaki državi članici. Potem uspešnost javnih agencij za zaposlovanje. Zelo dobro vem, da je v državah članicah ponekod proračunsko stanje tako, slabo, da je moč situacijo na področju zaposlovanja izboljšati zgolj s pomočjo Evropskega socialnega sklada. Tudi poklicno usposabljanje je v tem kontekstu zelo pomembno. Mi tesno sodelujemo med službami iz komisije, želimo okrepiti cilje iz semestra in strategije EU 2020, pri čemer želimo uporabiti Evropski socialni sklad. Hvala. Hvala lepa, poročovka. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod generalni direktor. Upam, da se nam boste pridružili tudi prihodnje leto, ko bomo govorili o razrešnici. Vesela sem te izmenjave mnen z vami in kolegi. Nekaj konkretnih vprašanj imam in tudi par manjših pripomb. Hvala za te posodobljene podatke. Upam, da bomo kot odbor prejeli vaše poročilo ob koncu leta 2015. Imam pa verjetno enak pomislek kot sem ga prej izrazila, ko smo se pogovarjali z GDM za regionalno in mestno politiko. Namreč trajnost delovnih mest me zanima. Kaj se dogaja z novo ustvarjenimi delovnimi mesti, ali se obdržijo ali ne po določenem času? Drugo vprašanje oziroma pripomba, to je vprašanje, ki ga naslavljam na vse generalne direktorje. Namreč kako Gledamo na rezultate in dosežke, ali jih vsi razumemo enako, kaj je s posameznimi ukrepi in kazalniki. Tisto, kar ste vi prej izpostavili kot rezultate, je za me bilo bolj podobno kazalnikom ali pa ukrepom. Še se bomo morali pogovarjati torej, o pojmih, da bomo vsi skupaj razumeli, zakaj gre, kaj so rezultati, kaj so ukrepi, ki nas peljajo do rezultatov. Skratka, na nov način bomo morali začeti razmišljati. Še nekaj konkretnih vprašanj imam. Bi lahko odbor obvestili o tem, kako se izvaja pobuda za zaposlovanje mladih? Omenili ste jamstvo za mlade, ampak resnično me zanima, kako se izvaja pobuda za zaposlovanje mladih. Zanima me tudi finančno obdobje 2000-2006 tudi v vašem letnem poročilu to omenjate. Presenečena sem nad tem, da se to tam omenja ali finančno obdobje 2000-2006 še ni zaključeno, ker presejšen znesek se tam omenja 133 milijonov finančnih korekcij prihaja iz tega obdobja. Še vedno sem pri istem obdobju 2000-2006. Eno vprašanje imam in sicer povezano z prekinitvijo plačil. Od 31 prekinjenih plačil se jih 13 nanaša na Španijo, 9 na Italijo. 9 programov v Španiji ste prekinili. Zato me zanima, kakšne ukrepe je sprejel generalni direktorat za zaposlovanje. Ter še pridržki za 2013 v letnem poročilu omenjate predvsej visoke številke, predvsem pri Grčiji in Mačarski. Kot poročevalka sem sicer že prejela nekaj odgovorov, ampak vseeno me zanima, če bi lahko s celotnim odborom delili vaše pridržke v zvezi z Grčijo. Gospod generalni direktor, prosim. Hvala za ta vprašanja kar zadeva kakovost delovnih mest in število delovnih mest. Ocenjevanje trenutno še poteka, sicer pa smo že pridobili kar nekaj številk glede samega števila delovnih mest. Zaenkrat sicer nimam podrobnih informacij v zvezi s prejšnjim obdobjem, kakšna je bila kakovost delovnih mest. V novem obdobju lahko povem, da je kakovostno delovno mesto eno izmed meril, ki jih uporabljamo skupaj z državami članicami pri pripravi operativnih programov. Ko ocenjujemo stanje v prihodnih letih, moramo biti zmožni preveriti, ali so ustvarjena delovna mesta kakovostna ali ne. Ali torej ljudje dobijo kakovostno delovno mesto ali ne, da ne bodo zaposlovanja potekala zgolj na poceni in slabih delovnih mestih. Omenili ste tudi rezultate, informacije s tem v zvezi, informacije v zvezi za učinki. Z veseljem bi z vami delil več informacij glede števila ustvarjenih delovnih mest, glede števila na novo zaposlenih oseb. Te informacije imamo na voljo za obdobje 2007-2013, ampak te informacije niso preveč podrobne. Prepričam pa sem, da bomo v naslednjem obdobju, zahvaljujoč kazalnikom, ki so veliko bolje razviti, lahko posredovali tudi veliko bolj natančne informacije s tem v zvezi. Če smem, bi vam posredoval nekaj informacij v zvezi s pobudo za zaposlovanje mladih. Najprej naj povem, da vsi relevantni operativni programi obstajajo, ker so bili sprejeti leta 2013 in sicer septembra in ti programi so sedaj res operativni in se izvajajo. Zahvaljujoč svetu in parlamentu se je povečalo tudi predhodno financiranje, sicer smo do leta 2015 tudi zadeve izplačali. Do 28. maja letos so vse države prejele 30 odstotkov predplačil, kar je res visok znesek. Glede informacij, ki jih imamo na voljo, naj povem, da gre za umestne informacije, ki jih bomo morali najprej preveriti in pripraviti v naslednjih mesecih dokončne informacije. 110 tisoč 30 mladih, je sodelovalo v pobudi za zaposlovanje mladih v letu 2014. 1,3 milijarde evrov smo namenili strani držav članic za projekte, ki se izvajajo na terenu. Tako da bi rekel, da je naš prvi vtis dober, rezultati so spodbudni. Spodbudni so tudi zato, ker ugotavljamo, da v nekaterih ključnih državah vse manj uporabljajo postopoma tudi pobudo za zaposlovanje mladih. Obdobje 2000-2006. Tudi za me je bilo to rahlo neprejetno presenečenje, namreč za programov nismo uspeli zaključiti v tem obdobju. Pogovarjali smo se z zadevnimi državami članicami, govorimo predvsem o Italiji, V Italiji imamo konkretne težave na Kalabriji in Siciliji. Težave imamo predvsem s prepričevanjem zadevnih držav, da zaključijo te programe. Namreč nimamo več na voljo nobenih spodbud za to, da bi države prisilili, da programe zaključijo. Z njimi se sicer pogovarjamo, skušamo najti rešitev, ampak vseeno nimamo na voljo ustreznih korenčkov za to, da bi države prisilili, da najdejo rešitev. Upravičeno ste tudi izpostavili, da je prišlo do 37 prekinitev plačil v Španiji. Spraševali ste, kakšne ukrepe smo sprejeli glede tega. Naj povem, da je Španija na žalost dejansko ena od naših slabih strank, takšne so pač trenutne razmere. V preteklih letih je bila situacija podobna, tako da se to vse skupaj kar vleče. Kar nekaj akcijskih načrtov smo pripravili, zato da bi Španiji pomagali še posebej zaradi teh umestnih organov. Ne bom ponavljal tistega, kar je že Walter prej pojasnil. Konkreten problem imamo s temi umestnimi organi in akterji. Njihova administrativna zmogljivost je včasih res precej uboga, zaradi tega imamo precejšne težave. Upamo, da bomo dosegli napredek tudi zaradi teh poenostavljenih stroškovnih možnosti. Če bo Španija to sprejela, bo s to rešitvijo tudi preprečila, da se ponovi situacija, ki smo jo priča sedaj. Prosili ste tudi za kratko pojasnilo v zvezi z razmerami v Grčiji. Razmere so naslednje. Obstaja precejšna razlika v primerjavi z lanskim letom. Dejstvo je, da štiri operativni programi za Grčijo trenutno nosijo oznako pridržek. Računsko sodišče nas je opozorilo na resne pomankljivosti pri teh programih. Drugo, občutek smo dobili, da je revizijska pokritost, torej pokritost strani revizijskih nacionalnih organov premajhna in nam ne morejo zagotoviti zadostnih jamstev. Zato smo te štiri operativne programe v Grčiji označili z oznako pridržek. Sodelujemo z grškim računskim sodiščem, tudi z grškimi organi. Razmere smo uspeli razjasniti, kakšen je rezultat. Pridržek smo nedavno umaknili in plačila se zopet izvajajo. Hvala lepa. Tudi sama bi zastavila vprašanje glede indikatorjev. Dolgoročna brezposobnost, brezposobnost med mladimi, zaposlovanje. Zdi se mi častno, da to kot generalni direktor ste si zadali za nalogo, vendar pa ali je to sploh pristojnost EU ali ni bolj pomembno, da nacionalna raven deluje na tem področju in izvede reforme, nisem prepričana, ali je dobra zamisel to težavo napretiti Evropi, namesto da bi to reševali tam, kjer bi se to moralo reševati. Tudi subsidijarnost moramo upoštevati. In Gospa Ajala Sender, prosim. Si, eh, hvala lepa, gospa predsednica. Generalnega direktorja, ki se mu mimo grede zahvaljujem za vse informacije, bi rada vprašala naslednje. Kaj se zgodi v primeru prekinitve plačil? Ali ste imeli težave tudi zaradi pomankljivega sofinanciranja? kolikor vem, smo imeli pri nas nekaj težav s tem. Ne vem, kakšno je vaše mnenje, sama nisem imela na voljo dovolj časa za to, da bi analizirala vse informacije, ki jih imamo na voljo. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Stran 65 dokumenta, ki ste nam ga poslali. Tam najdete obsežno preglednico, kjer so omenjene posamezne države članice, omenjate tudi možnost napake, kakšno je tveganje, potem ocene za posamezne operativne programe. Gre za programe v obdobju 2007-2013 in programe iz leta 2014. Zanima me, kaj se dogaja s temi programi. Tam, kjer ocenjujete tveganje za leto 2014, kot kaže, se tu omenja 22 španskih programov in 24 italijanskih programov, nekaj nemških programov in tako naprej. Zanima me, kakšno pojasnilo imate s tem v zvezi, kako kvantificirate globalno tveganje, ne vem, v večjih milijonih evrih. V Nemčiji in Španiji je tveganje podobno, za Italijo je tveganje višje za Mačarsko dvakrat večje. Rada bi res bolje razumela, kaj pomenijo te številke, ki se vrtijo nekje v več milijonih evrih. Gre za globalno tveganje za leto 2014. Ali je bilo to že izplačano, pa morate nazaj izterjati, ali so bila to zadržana sredstva. Ogromno številke v teh stolpcih. Kakšen je zaključek, do katerega lahko pridem na podlagi te preglednice? kaj se bo zgodilo s Španijo in z umestnimi akterji. Ali boste kvantificirali vse posebej ali na podlagi posameznih akterjev. Gre za milijone evrov, ki naj bi bili ogroženi. Bi lahko povedali kaj več o tem, ker bi res rada razumela, kaj sploh piše o teh preglednicah. Peki Celano. Kolega Celer. Vprašanje kar se tiče Evropskega sklada za globalizacijo. Trg dela je še vedno naloga držav članic, kot je predsednica ravno kar opozorila. Sklad za globalizacijo je bil vzpostavljen po eni strani zato, da bi regije, mesta, ki so še prav posebno prizadeta zaradi globalizacije, dobila pomoč. Torej, eufemistično rečemo, da če prihaja do večjega odpuščanja delavcev, lahko potem pomagamo, ko naprimer podjetje se seli izven Evropske unije. Še prav posebno v zadnjih letih pa vidim, da se vedno bolj uporablja ta instrument. Število prošen, ki ga potem ki jih potem parlament obdeluje po skrajšenem postopku, se je v zadnjih dveh teh letih zelo povečalo. Pri tem pa sem opazil, da so tu tudi prošnje, ki ne ustrezajo temu kriteriju globalizacije. Gre za množična odpuščanja v podjetjih, kjer so naprimer tudi države članice delne lastnice, ki pač pomenijo samo strošek zaradi slabe konjunkture v EU, ki pač žal vlada v nekaterih predeljih EU in to ni izpolnen kriterij za globalizacijo. Zato moje vprašanje, zato nimamo lastne proračunske vrstice, kako se plačila uresničujejo, to dobijo potem države članice iz eh, socialnega sklada ali obremenimo evropski proračun. Veliko teh obremenitev je že, tudi zaradi aktualnih dogodkov in veliko krat eh, se sredstva prenašajo iz ene vrstice v drugo. Kar se tiče vključevanja v trg delovne sile, je stopna približno 50 odstotkov. To je seveda dobro za tiste, ki lahko pridobijo sistemsko vprašanje pa je, ali ne bi sedaj skušali urejati politike trga delovne sile na evropski ravni, čeprav bi za to morali poskrbeti države. Gospod generalni direktor, prosim. Hvala lepa za ta vprašanja. Naj skušam odgovoriti na vsako posamezno vprašanje, lepo po vrsti. Gospa Gresle semester je po mojem mnenju kolektivno ukrepanje. Kaj to pomeni? Cili in priporočila, ki se omenjajo in ki jih predloži komisija, delujejo zgolj, če države članice sprejmejo. Enako velja tudi z Evropskim socialnim skladom. Gre za skupni instrument, ki se financira strani Evropskega proračuna in strani držav članic cilji, o katerih smo se sedaj pogovarjali na področju zaposlovanja, poklicem izobraževanju in sposabljanju, boju proti brezposelnosti mladih, lahko dosežemo zgolj, če se države članice za to zauzemajo in če se zauzemamo za to tudi na evropski ravni, se pravi na obeh ravneh moramo stremeti k tem ciljem. Prekinitev plačil in prenisko sofinanciranje. Zaradi odsotnosti sofinanciranja smo res prekinili določena plačila. Potem stopnja napake. Na podlagi računskih organov držav članic mi zadeve preverimo. Prejmemo informacije tudi strani OLAFA. Na tej podlagi ocenimo stopnjo napake. Za leto 2004 je med 2,8 odstotka in 4 odstotki boste videli, da skozi leta nekje dosledno držimo številko skladno za oceno računskega sodišča, kar je dobro. Sam se zauzemam za to, da bi imeli skupno metodologijo. Če so naše ocene preveč različne, to pomeni, da ima eden od nas bodi si napačno metodologijo, bodi si napačne informacije. Zato je dobro, da pridemo do podobnih zaključkov. Stopna napake, ki smo jo opredelili temelji na oceni nacionalnih revizijskih organov. 88 odstotkov stopen napak, ki jih opredelimo, so zanesljive stopnje napake, kar je pomembno. Potem ste pa spraševali še o finančnem tveganju. Naša globalna ocena je, da je finančno tveganje za 2014 169 milijonov evrov, kar je 1,7 odstotkov internih plačil iz ESF-a. se pravi gre za delež umestnih plačil iz sklada v tem obdobju. Spraševali ste tudi, kako se uporablja Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji. Naj spomnim, da gre za instrument, ki se financira izvan proračuna Unije. Če želimo aktivirati ta instrument, moramo najprej podati zakonodajni predlog za to, kar pomeni, da je uporaba tega instrumenta odvisna od vas. Vi ste tisti, ki preverjate, ali strogo izpolnjujemo zahteve, kot so predeljene v zakonodaji. Hvala. Ja. Hvala lepa za odgovore in za pripravljenost, da ste prišli k nam. Upam, da ne boste zamudili letala, ker je trajalo nekoliko dlje. Hvala lepa. Tako, sedaj pa prehajamo na kmetijstvo in razvoj podeželja. Gospod Pleva, beseda je vaša, prosim. Uh, hvala lepa, gospod predsedojoča, hvala lepa, da ste me povabili pred vaš odbor. Hvala, da ste mi dali priložnost, da odgovorim na nekaj vprašanj, ki so jih postavili člani odbora in pa tudi poročevalka. Torej, približno 8 milijonov uh, koristnikov te. Uh, uh, politike, skupne kmetijske politike imamo, torej to so ne samo družine, podjetja in tako dalje. In to vključuje celo vrsto ukrepov, ki so povezani z podnebnimi eh, spremembami, zaščito okolja in tako dalje. To eh, se nanaša tudi na naše podeželje, na naše pokrajine in na njihovo varstvo. Torej, naj omenim samo nekaj indikatorjev, ki jih boste našli v našem letnem poročilu. Veste, da gre tu zlasti za stabilizacijo e, dohodka kmetov, e, kajti ti dohodki so zelo odvisni od e, cen na trgu in naši podatki kažejo, da če se v Evropski uniji poviša dohodek, se proporcionalno poviša tudi eh, dohodek eh, kmetov. Prav tako je Evropska unija tudi eh, zelo globoko spremenila SKP in danes je ta sektor veliko bolj konkurenčen in veliko bolj reaktiven tudi v odnosu do uh, Eh, gospodarskih priložnosti, ki se ponujajo. Eh, v preteklosti je šlo za poseganje v cene z poseganjem v ceno dela. Sedaj pa je to drugače, kajti v letu 2014, eh, naprimer, je sedaj razmerje med um, oziroma delež uh, kmetijskih proizvodov uh, zelo visok, predstavlja 20 milijard uh, evrov. Od leta 2007 se je tudi del zemljišč, ki je zaščiten, povišal za zelo pomembno, pomembno površino. Številke za 2007 eh, kažejo, da je prišlo za 8 milijard evrov, ki je bilo namenjeno modernizaciji 318 eh, kmetij. Prav tako je pomembno tudi, da se uporablja znanje za nove izzive, pa Torej, več kot 4 milijone ljudi je lahko koristilo tudi um, usposabljanje na področju kmetijstva in uh, kmetje so na ta način posledično tudi lahko uživali veliko bolj stabilne dohodke. V poročilu boste našli še druge podatke v zvezi s tem. Kar se tiče novih elementov, v primeru za 2014. Mi smo sprejeli reformo leta 2013 in v tem tranzicijskem obdobju implementacije teh reform je bilo to še posebej pomembno za razvoj podeželja. In v letu 2014 je šlo še za obdobje izvajanja teh programov in pa tudi za proces eh, vzpostavljanja novih eh, programov in ozelenitev, naprimer, so eh, programi za 2015 in 2016. Želel pa bi udariti to, da začenjamo s pripravami na to novo situacijo in to že vnaprej. Torej, moramo biti dobro pripravljeni z vidika administracije in zato smo zelo prilagodili naše strukture v generalnem direktoratu za kmetijstvo in v našem organigramu smo združili eh, določene oddelke in eh, vzpostavili tudi novo enoto, ki se ukvarja s neposrednimi plačini in ozelenjevanjem. Prav tako tudi zelo tesno delamo z državami članicami in jim poskušamo pomagati pri pripravi novih programov. Na ta način jim lahko omogočimo, da se da učinkovito nadzirajo certificiranje in uvedli smo to tudi novo ulogo za pristojne organe na področju izdajanja teh eh, dovoljen in spričeval. Prav tako smo uvedli tudi nove eh, elemente v zvezi z eh, suspenzijo mehanizmov opeljevanja in eh, poskušali smo tudi izboljšati finančno upravljanje v državah članicah. Upeljali smo tudi nov okvir za spremljanje in evalvacijo za boljše ocenjevanje uspešnosti naših politik. Torej za leto 2014 je bilo veliko eh, pripravljalnih del in naj omenim ne eh, pričakovan eh, dogodek in sicer je šlo za prepoved izmenjave z Rusijo in to je bil velik izziv. To je prizadelo večino uh, izvozov, zlasti eh, mleka, mlečnih eh, izdelkov mesa in sicer v vrednosti 5,1 milijarde. In v letu 2014 in še vedno si prizadevamo tudi eh, za olajševanje učinkov tega, te prepovedi in poskušamo pomagati tudi podjetjem, kmetijskim podjetjem, da se temu prilagodijo še nekaj besed eh, glede zavarovanj. Torej, naš namen je, da zagotovimo, da se ustrezno upravlja uh, skupno kmetijsko politiko. To upravljanje SKP-ja se je izboljšalo v zadnjem letu in uh, stopnja napak v državah članicah uh, se je izboljšala za tri odstotke za celotno SKP in če upoštevamo še našo e, zmogljivost e, popravkov, vse e, to zniža na manj kot dvoodstotni prak. Torej to pomeni, da lahko pride do napak in tudi, da če pride do teh napak, potem so proračunske posledice še vedno znotraj spremljivih okverov. enako velja tudi za eh, tista plačila, neupravičena plačila, ki jih bo komisija izterjala nazaj in plačala nazaj v proračun. Prizadevamo si torej za odpravljanje vseh teh pomankljivosti. Eh, kar se tiče eh, rezervacij, so se te znižale iz 63 na 52. To je tudi razvidno iz našega poročila generalni direktorat eh, je eh, v zadnjih letih uvedlo tudi um, zelo učinkovito spremljanje in vemo, kje se pojavljajo težave in od držav članic tudi zahtevamo takojšno, takojšen odziv, če se ti problemi pojavijo. Torej, naš namen je, da um, imamo dobre rezultate in to se kaže že v naših podatkih za leta 2014 države članice, ki so bile v preteklosti izpostavljeni kritikam kot eh, Grčija in Španija, že kažejo boljše rezultate in to dokazuje, da ustrezno spremljanje in pa akcijski načrci eh, pomagajo pri izboljšanju rezultatov naš generalni direktorat bo še naprej pomagal državam članicam pri izboljševanju njihovih eh, nadzornih sistemov, zato da bo število napak čim manjše. Na to še nekaj komentarjev glede na vaša vprašanja v zvezi z priporočili po posameznih državah in pa z evropskim semestrom. Generalni direktorat eh, Agri in pa SKP eh, to ne prizadeva neposredno, torej evropski semester nas ne prizadeva neposredno, ampak eh, seveda pa nas zanima to in želimo biti tudi vključeni in tudi države članice želimo vključiti v boljše izvajanje SKP v prihodnih letih. To smo že poskušali obravnavati, ko so ko države članice spreminjajo svoje programe, eh, svoje razvojne programe, eh, mi to sprememo in eh, zlasti tiste spremembe, ki izboljšajo izkoriščanje denarja evropskih davkoplačevalcev in ki omogočajo bolj učinkovite programe. Države članice imajo možnost, da te programe spremenijo, torej sedaj je to obdobje, v katerem se to eh, počne in to priložnost je treba izkoristiti. Naj vam dam primer. Pri nekaterih eh, programih velja, da so nekateri ukrepi eh, nespremljivi za novo eh, programsko obdobje, čeprav so bili spremljivi prej. In eh, zato so ti programi tudi spremenjeni na način, da se davkočpačevalski denar najbolj učinkovito izkoristi. In na tem bodo delali, bomo delali tudi z državami članicami in v kontekstu rezolucije o razrešnici bomo države članice tudi spomnili na to, kako pomemben je ta element. Mislim, da se moram tu ustaviti, sem pa vam na voljo za vprašanja. Ja, uh, uh, Hvala lepa, pročevalka. Imam samo nekaj uh, hitrih vprašanj, zelo na hitro. Torej, imeli smo nekaj eh, dvomov glede številk, eh, ki smo jih našli v vašem poročilu, torej nekaj ste jih že pojasnili, eh, druge pa morda lahko pojasnite in tudi v povezavi z generalnim direktoratom za regije. Torej, 58 odstotkov um, evropskega prebivalstva naj bi živelo na podeželju, to je napisano na strani 16, medtem ko um, drugi podatki pa kažejo na to, da več kot 70 odstotkov uh, evropejcev živi v mestih in uh, prav tako tudi podatki generalnega direktorata regijo uh, kaže na to, da več kot dve tretjine evropejcev živi v mestih. Morda se morate tu uskladiti, kajti sicer ne vem, če govorimo isti jezik, torej to se mi zdi zelo zanimivo. To je, to je prva točka. Druga točka. Uh, imamo tudi Key Performance Indicator 4 v vašem poročilu in sicer gre za stopno zaposlovanje na podeželju. In uh, vi trdite, da je to, uh, ta stopna stabilna za 2014 in uh, zanima me, kako lahko komisija pojasni dejstvo, da imamo po eni strani vedno uh, stalno zniževanje števila uh, Eh, kmetov, po drugi strani pa trdite, da je eh, število njihovih eh, delovnih mest stabilno. Ne vem, kako je to možno. Na to imam še vprašanje v zvezi z rezervacijami in želela bi vas vprašati, ali. Um, ne vem, um, ali uh, je prišlo pri vaših uh, rezervacijah do kakšnih eh, sprememb. Vem, da smo vsi že precej um, utrujeni, morda smo lahko malce bolj filozofski. Vem, da uh, smo imeli v Bruslju 7. septembra, če se ne motim, uh, demonstracije kmetov. Ali uh, se vam zdi, da uh, to kaže na to, da uh, so bili vsi cilji uh, vašega generalnega direktorata tudi izpolnjeni v realnosti? gospod generalni direktor. Hvala lepa za vaše zelo umestno vprašanje. Bom poskušal na njo odgovoriti. Prvič, kar se tiče statističnih podatkov, koliko ljudi živi na podeželju. Torej, to niso številke, ki jih mi proizvajamo, torej mi naše ocene uh, Eh, pripravljamo na osnovi različnih eh, statističnih podatkov iz različnih verov. Kar prav gotovo lahko rečem je to, da imamo zelo jasne statistične podatke glede koristnikov naših, eh, naših politik, torej kmetov, ki sodelujejo pri naših schemah. In tu mislim, da ni nobenih težav z zelo Eh, jasnimi statičnimi podatkami, podatkami v zvezi s koristniki SKP. Kar pa se tiče statističnih podatkov v zvezi z eh, podeželjem, to je tudi odvisno od opredelitev, torej katere, katera območja so res vključena in katera ne. Eh, prav gotovo bomo morali najti skupno interpretacijo, kajti tu sploh ne gre za nobeno tekmovanje, ne gre za to, da si želimo prigrabiti evropske državljane Eh, v, na podeželju. Na to glede vprašanja, ki se navezuje na demonstracije kmetov. Naj rečem, da je šlo tu zlasti uh, za vprašanje mlečnega sektorja in razlog za to je bil, da uh, je bila odpravljena eh, kvota za mleko. Eh, prav tako je Rusija tudi uvedla prepoved uvoza mlečnih izdelkov in za kratek čas eh, smo bili soočeni z preveliko količino mleka na trgu. istočasno je šlo tudi za zmanjšanje poprečevanja v državah v razvoju. Torej vse to je privedlo do prevelike količine mleka na trgu in zato so kmetje šli na ceste. Ampak takoj smo sprejeli ustrezne ukrepe, zato da se je situacija izboljšala. Omenil sem že eh, rusko prepoved in eh, že lani smo uvedli nekatere ukrepe, pa tudi letos letošnje leto ste omenili, septembra meseca, torej na posebnem vrhu septembra, smo uvedli tako imenovan svežen solidarnosti s 500 milijoni evri, ki so bili namenjeni prav temu vprašanju in eh, s katerimi smo želeli uh, olajšati te učinke za kmete prav tako to omogoča tudi večjo diversifikacijo eh, izvoza in na ta način s tem novim svežnjem smo dali državam članicam veliko prožnosti, da, zato da lahko izberejo ustrezne ukrepe, s katerimi se lahko odzivajo na specifične probleme določenih eh, regij v Evropi, torej ne samo na področju eh, na mlečnega sektora, temveč tudi v drugih sektorjih. Torej zavedamo se teh težav in eh, vemo tudi, da se je treba na te težave eh, odzvati z ustreznimi ukrepi. Kar se tiče Turčje, bi um, želel potrditi, da gre za pridržke, ki eh, se nadaljujejo. Ampak lahko pa povem tudi to, da je prišlo v primerjavi s prejšnjim letom do določenega napredka. Ja, Dank, Hvala lepa, kolegica Ajala Se upravičujem, eh, eh, pozabil sem na zaposlovanje, torej za eh, povišanje stopne zaposlenosti na podeželju in istočasno znižanje zaposlovanja v kmetijstvu. Torej, res je, da če imamo inovacije v kmetijstvu, če imamo razvoj, potem se znižuje število zaposlenih eh, v eh, kmetijstvu, ampak eh, kmetje tudi ostanejo v podeželju in poskušajo se ukvarjati z drugimi zadevami in te, ti ukrepi za razvoj podeželja, naprimer, jim omogočajo tudi, da se preusmerijo v drugačne dejavnosti, naprimer turizem in pa druge vrste poslovnih dejavnosti kar pomeni, da tudi če je manj zaposlenih v kmetijstvu, se še vedno lahko povečuje zaposlenost na podeželju in to je tudi pozitiven prispevek eh, politik eh, SKP, kajti tu ne gre samo za kmetijski sektor, temveč eh, gre tudi za to, da se podeželje ohrani na trajnosten način. To je res nekaj, kar bi želeli doseči z našimi politikami. Želeli bi se tudi ustrezno odzvati na težave, eh, s katerimi se soočajo nekatere bolj eh, ranljive ali oddaljene regije. Hvala. Kolegica Ajana Sender, prosim. Zelo na kratko želel bi postaviti samo eno vprašanje. Torej, pri reformi SKP je prišlo do situacije, kjer uh, je e, skupna kmetijska politika odprla del svojih odločitev v načelu subsidijarnosti, kar pomeni, da za obdobje 2014-2012 e, imamo možnost, da države članice e, sprejmejo ali uporabljajo SKP na bolj prožen način, na bolj odprt način. In konkretno to je španski primer. Mislim, da bomo moramo to narediti na ustrezan način, če ne bomo imeli težave. Zanima me, ali ta del, torej, ki omogoča državam članicam, da, se, da same izberejo način, kako izvajati eh, pomoči iz SKP-ja, torej v kolikšni meri, na kakšen način menite, da bo to lahko povzročalo probleme eh, pri, na koncu tega procesnega obdobja. Torej, eh, vemo, da eh, lahko s to novo reformo SKP eh, pride tudi do vedno večjega števila napak, kajti vedno več členov imamo. Torej, um, sedaj eh, kmetje v Španiji ne vedo, kaj bo pokrito in kaj ne. Torej, tu je šlo za reformo 2014, torej mi nismo zadovoljni, ne gre samo za mleko, temveč tudi za druge sektore. Želela sem vprašati naslednje. Torej, uh, ta reforma, ki jo pričakujemo, ali bo ta reforma lahko uh, omejila uh, ta problem, ki je v Španiji že zelo resen? Ich möchte den Zustand der Zahl stellen im Land, in der Länge. tiče vašega nadzornega dela, se mi zdi to občudovanja vredno. Ko slišim iz Anglije, ni cela štiri odstotno napako, potem pa to popravite na čez šest ali v Grčiji še več, to potem seveda niso bagatelni popravki. Ali ni cela 19 Litva, potem pa 8,19 po popravku. To je gromozanska razlika. Tega ne moremo kar tako sprejeti, tako pač je. In to potem tudi nima vpliv na število akreditacij. Vem, da ste pri dveh, treh se odvali, da potem popravite te napake, vendar pa ali je to na dolgi rok res sprejemljivo? Hvala za odgovor, prosim, če odgovorite na vprašanje. will, uh, bom odgovoril v redu vprašanj. Torej, najprej, kar se tiče subsidijarnosti in obdobje 2014-2020. Ja, res je, da eh, v času reforme, torej, glede katere smo se strinjali eh, med inštitucijami na osnovi eh, predloga komisije, imamo sedaj več prožnosti, ki jo lahko države članice uporabljajo in upam, da bo to vodilo tudi do večje odgovornosti pri implementaciji. Naše kmetijstvo je zelo raznoliko in zato imajo države članice možnost uporabe različnih instrumentov za različne regije. Torej, kako se lotiti tega problema in kako oceniti vse te nove elemente ki jih bodo države članice razvile v obdobju 2014-2020. Omenil sem že, da smo že pripravili tako imenovan uh, skupni okvir za eh, spremljanje in evalvacijo. Tu imamo 23 kazalnikov, gospodarskih, eh, ključnih, ključnih kazalnikov, okoljskih in drugih kazalnikov, ki nam bodo pomagali pri oceni uh, uspešnosti te politike, kajti spremljamo tudi uh, Mm, priporočila tega odbora eh, in se osredotočamo na uspešnost teh politik. Pripravljamo se na oceno tega novega instrumenta, ampak to bo šele v prihodnosti. Sedaj govorimo o letu 2014 in za leto 2014 sem že omenil, da smo ocenili politike. Glede drugega vprašanja. Morda samo še nekaj besed v zvezi s tem obdobjem 2014-2020. Torej, eh, zaradi tega procesa in torej na osnovi zelo preprostega eh, predloga komisije je končni rezultat te reforme ta, da je sedaj politika veliko bolj zapletena, kot je bila prej. Sedaj se osredotočamo na poenostavitev. Torej, um, Naš eh, komisar si prizadeva za ustrezno izvajanje politike in za poenostavljanje. In poenostavljanje bo zopet v eh, rokah držav članic in parlamenta, ki bomo morali sprejeti naš eh, predlog. Torej, mi smo že pregledali vse uredbe z vidika možnosti poenostavitve. Obrnili smo se na deležnike, na parlament, na države članice in poskušali vse deležnike pozvati eh, k tem, da z nami delijo idejo o poenostavitvi in eh, na to bo to tudi osnova za razprave z državnimi članicami, s parlamentom. Istočasno pa tudi poskušamo poenostaviti eh, izvedbene in pa delegirane akte, kar se tiče vprašanja v zvezi s top-upi. ki smo jih eh, eh, upeljali uh, pri oceni um, eh, stopne plačil, torej za agencije. Uh, gospa predsedojoča, vi ste to že omenili. Torej, kar precej smo povečali torej, stopnjo napak. Uh, ki je temeljila na statističnih podatkih agencij. Torej imamo zelo jasno metodologijo, s pomočjo katere lahko resnično vzpostavimo eh, razumno in pa eh, zanesljivo stopnjo napak. Torej, eh, delujemo na osnovi vseh informacij, s katerimi razpolagamo, torej poleg informacij, ki nam jih posredujejo agencije. Prav tako smo na tej osnovi torej povišali to stopnjo napak pri ocenah. Eh, prav tako smo uporabili tudi eh, rezultate naših revizij, torej revizije eh, komisije, pa prav tako rezultate Evropskega računskega sodišča in pa uporabili smo vse informacije, ki smo jih pridobili tudi od Eh, pristojnih organov za izdajanje certifikatov in tako dalje. Ampak nismo zadovoljni s tem, da se eh, stopne napak eh, poviša. Veliko bolje bi bilo, če bi imeli stopnjo napake na osnovi podatkov agencij. Če bi bila ta stopnja realistična, bi bilo za nas neprimerno bolje. Tu ne gre za slabo vero agencij, temveč gre za določene pomankljivosti pri izvajanju nadzora ki ga izvajajo agencije. In zato delamo na tem, da bi izboljšali nadzorni sistem agencij. Torej, v praksi to pomeni, da če je stopnja napak med 2 in 5 odstotka na osnovi naše ocene in zlasti, če je višja od 5 odstotkov, potem vprašamo, ali je treba, eh, da uvedemo pridržek in če ne, potem bi je treba um, izvesti akcijski načrt in na to preveriti, če je ta akcijski načrt izveden. In na ta način bomo lahko. v prihodnosti imeli bolj boljši nadzor in da bodo agencije same lahko boljši nadzor tudi izvajale in da tako tudi ne bo prišlo do takšnih velikih razlik med uh, našo oceno stopne napak in oceno, ki jo pripravljajo agencije. Omenil sem že, da uh, v uh, eh, SKP-ju, ki je bil ki je bila predmet reforme, damo tudi večjo uh, večjo težo uh, organom za izdanje certifikatov. Ti organi uh, so sedaj uh, tudi pristojni za oceno dejavnosti uh, plačilnih agencij. Torej, naslažno lahko rečem za prihodnost, da velja, da bomo imeli uh, manj možnosti za top-up in da bodo agencije bolj ustrezno ocenjevale uh, uh, stopnjo napake in uh, v nekaterih primerjih uh, so uh, ti, te ocene, torej naše in pa ocene plačilnih agencij tudi zelo blizu, ampak uh, v nekaterih primerjih pa obstaja precejšna razlika in uh, delamo tudi v sodelovanju z državami članicami in pa plačilnimi agencij, da se to zniža. Ja, wenn es so kommt, gebe ich Ihnen einen aus. Dobro. Ko se bo to zgodilo, vas bom povabila na pijačo to bi nas veselilo. To sem prebrala v vašem poročilu in rada imam ta letna poročila, to veste. Zahvaljujem se vam za preglednost in upam, da se bo to ohranilo. Sedaj pa še ura časa in še štiri generalne direktore. Sedaj bo morala biti zelo, zelo stroga. Žal mi je, da ste toliko časa čakali. 80 odstotkov proračuna že imamo za sabo. Gospod Smith, prosim. Uh, uh, Hvala lepa, predsednica. Naj povem, da smo tudi mi zelo zadovoljni s pristopom poročevalke, da več pozornosti namenimo rezultatom. Naj začnem, tako da podam tri konkretne primere, kaj smo dosegli. V kontekstu krize ebola smo zaradi dobrih postopkov v novi zakonodaji lahko zelo hitro dostavili cepiva za klinične študije in sedaj jih že dostavljamo na kritično moča in to je rezultat naših investicij. Potem pa smo doživeli velik preboj v raziskavah proti raku. predvsem na enem tipu celic in tudi pri novi generaciji baterij za vozila, ki so okoljsko prijazna, smo dosegli zelo veliko eh, za eh, vozila na vodiko pogon. Lahko bi dal še predvsej. Ukvirni program 7, poročilo, ki je bilo pripravljeno pred nekaj dnevi, tu vidite še veliko več primerov. Prav tako imamo nekaj zelo dobrih primerov, zakaj je ta program uspešen in dostop do tega poročila boste dobili v naslednjih dneh. To zato bom poskrbel. Kar se tega tiče, vidimo torej konkretne rezultate, čeprav ima politika na področju raziskav in inovacij daljnoročen vpliv. 65 odstotkov rasti in napredka je zaradi raziskav in inovacij. Gospa Gresle, prihajate iz Nemčije in veste, kako pomembne so raziskave in inovacije za gospodarsko rast smo pa v tem poročilu namenili pozornost ne samo tem znanstvenim rezultatom, temveč veliko pozornosti namenjamo tudi ustreznemu finančnemu upravljanju. Kaj počnemo, usposabljanje, koliko revizij smo izvedli za to, da napak ne bi bilo. Kljub temu pa so stopne napak 5 odstotne, kot ste videli, potem 3 odstotna po izterjavah, in računsko sodišče je imelo zanimivo pripombo. Večino teh napak ni zaradi slabe vere, slabih namenov, ampak zaradi kompleksnosti programov. Zato smo za obzorje 2020 se borili za to radikalno poenostavitev in v Evropskem parlamentu smo imeli odločnega zaveznika. Radikalno smo poenostavili pravila in postopke, imamo enotno stopno financiranja, zdemili smo se predfinanciranja, elektronski podpis, elektronski pretok, vse skupaj in parlament nam je pomagal. Pri tem gospa Karvaljo, nekdanja poslanka, je bila ključnega pomena pri poenostavitvi. Zato se bo stopena pak znižala, ko bomo obzorje 2020 začeli izvajati in potem bomo lahko poželi plodove. Če so pravila enostavna, potem prejemniki ne naredijo napak, potem se zniža stopna napak in če znižamo stopno napak, lahko zmanjšamo število izterjav in tudi frustracij med našimi prejemniki. Zato veliko pričakujemo od obzorja 2020. Seveda bomo nadaljevali z večjimi kampanjami, da bi zmanjšali stopno napak v okvirnem programu 7. Božične in novoletne pozdrave bom poslal vsem koordinatorjem in zaželel uspešno leto, pa ne samo to, temveč tudi leto brez napak. Tako da bomo storili vse, da bi stopnja napak ostala v razumnih, sprejemljivih mer, eh, majah. In končno, rad bi na kratko omenil spet poenostavitev in prve rezultate študije, kar se tiče naših udeležencev in prejemnikov. Skoraj vsi priznavajo, da so pravila za obzore 2020 resnično velikanski korak naprej, velikanska poenostavitev. Edina slabost tega je, da imamo sedaj preveč predlogov. Program je tako enostavno dostopen, da smo do sedaj dobili skoraj 65 tisoč predlogov. Torej smo žrtev lastnega uspeha. To je torej kratko za uvod. Bom pa seveda pripravljen odgovoriti na vse vprašanja. Hvala. Hvala lepa, poročevalka. Thank you very much, direktor. Hvala lepa, gospod generalni direktor. Hvala lepa za konkretne primere, kajti mislim, da je to tisto, kar potrebujemo. Konkretne primere dosežko in rezultatov. Nekaj vprašanj in pripomp. Ena je povezana s tem, kar ste dali. Čakamo na obzorje 2020, da bomo imeli poenostavitev. In prav imate, večina napake zaradi zapletenosti sedmega okvirnega programa. Zakaj moramo pa čakati na obzorje 2020? Zakaj ni možno bilo uvesti poenostavitve že prej? Zakaj čakamo na to? To je veliko vprašanje, ki si ga zastavljam. In pravite, da je 65 tisoč predlogov, veliko je novih podjetij MSP-jev, tako da se lahko stopna napak poveča zaradi tega, kako boste to oblažili v obzorju 2020. In potem sedmi okvirni. Ocena FP7 traja, poteka, tako da upam, da bomo to dobili kar se da hitro. Sklepe glede tega in želela sem morda poprašati še o tem. Vaše letno poročilo omenja, da bo trenutni sedmokrni program dopolnen leta 2020. Kaj to konkretno pomeni? To si takoj zastavim kot vprašanje in potem veste, da me zelo skrbi ta zapletenost in potreba po usklajevanju in potrebo po izvajanju FP7. To se zdaj deli med različnimi GD-ji. Mislim, da jih je sedem vključenih v to upravljanje, upravljanje s pogodbami, kar se tiče nepovratnih sredstev pogodb. To je sedaj outsourcano. Torej, predvsej zapleteno je. Vem, da komisija nekaj počne na tem področju, ampak kako lahko zagotovite usklajevanje med toliko akterji, več kot jih je, teže je vse skupaj uskladiti. To so moja prva vprašanja. Če se bom spomnila še česa, se bom na to še vrnila. Hvala. Uh, Hvala lepa. Zakaj nismo imeli radikalne poenostavitve v okvirnem programu 7? Če bi sedaj imeli radikalno poenostavitev v tem programu, bi morali odpreti poslovnik In to pomeni, da bi trajalo vsaj leto in pol, da bi te poenostavitve pravno uvedli v program. In seveda, to nima smisla, ker je program že pri koncu. Pravi imate, prišleki bodo vedno bolj izpostavljeni napakam in to vidimo, veliko je novih nevladnih organizacij, MSP in tako dalje. Imamo veliko kampanj o obveščanju, jih usposabljamo tako, da se bomo lahko izognili napakam. In potem, kako dolgo bo ta sedmi okvirni program še z nami, ker imamo backloading za ta okvirni program, bomo do leta 2019-2020 imeli te programe z nami, 2016-2017 bomo imeli vrhunec, potem pa se bo to hitro zmanjšalo. Torej, ta okvirni program 7 in delo, ki ga upravljamo pri tem in razprava o stopni napak, razmere bodo takšne, kot so bile danes, lani, stopne napak 5 odstotkov po esterjavah 3, tukaj čudežev ne morem delati. Vendar pa potem, ko se bo obzorje 2020 začelo in ko bomo imeli veliko projektov, ki se bodo začeli, bomo videli, da bodo ti projekti številčno rasli v naslednjih dveh letih in videli bomo znižano stopno napak. In še zadnja točka, mislim, da je to tudi pomisle gospe, gospe Gresle, to Gresle veliko krat omenja, veliko različnih delov je pri izvedbi okvirnega programa 7 in obzore 2020. In res je, to je res imamo sedem različnih generalnih direktoratov, veliko izvršnih agencije, tako da, kar se tega tiče, je to program, ki se izvaja prek različnih GD-ev. In kar se tiče obzore 2020, smo ustvarili skupni podporni center, ki omogoča poslovne prakse ki jih lahko potem razširjamo prek tega središča. In pravila so potem popolnoma enaka, tako da imamo eno samo interpretacijo, nabor pravil in eno samo pravno enoto, ki interpretira ta pravila, ne pa tako kot prej, ko smo imeli različne GD-je, ki so imele svoje službe. Imamo eno ekipo, za IT, za revizijo. S tem IT sistemom mislim, da je to največji dosežek, da ta dobro deluje. In potem upravljanje izvršnih agencij in skupnih podjetij. Tukaj smo na vzoči, v skupnih podjetjih imamo celo zlato delnico. To pomeni, da če se kaj ne odvija tako, kot si želimo, lahko blokiramo ali vsaj zahtevamo radikalne spremembe. Torej, imamo vse, mislim, da lahko izvajamo ustrezen nadzor in da se program izvaja na usklajen način in da lahko tudi prinesemo napredek našim družbam. Kolegica Ajala Sender. Hvala, predsednica. Hvala lepa tudi generalnemu direktorju za vse te informacije. Hvala lepa tudi za vse dokumente in poročilo, ki smo jih prejeli. Nekoliko ustrajna predvsem tudi pri tem programu. Namreč pri teh programih je težko predeliti, kaj je tisto, kar je pozitivnega. Vse je zelo abstraktno, vse te smernice in tako naprej. In res bi rada zadeve preverila še pred podano razrešnico, na no, vse zadnje sem tudi poročevalka pri sorodnih vprašanjih, zato bom prosila za dodatna pojasnila. Sicer sem prijela vse informacije, ampak potem jaz to razvrščam v posamezne preglednice in je vse skupaj tako kompleksno, da se mi že meša. V generalnem direktoratu ste verjetno tudi opredelili dosežke, težave, ne bom rekla ravno katastrofe, ne pomeni nujno, da če nisi uspešen, da je vse skupaj katastrofa. Kot vidim, ste zadeve opredelili po posameznih državah. Vemo, da so kompleksne vse politike, ki jih izvajamo tudi na področju prometa. Potem so tu še sredstva, ki se podeljujejo naprimer v okviru podizvajalcev, ne zgolj pri obzoru 2020, ampak tudi drugot se izvajajo programi v večjih fazah. Zato vas res prosim, da mi poveste, kaj se dogaja s temi zadevami. Sama sem res skušala pridobiti neko celostno sliko, ampak toliko eno skrižnih informacij, da mi ni nič več jasno. Še nekaj bi vas rada vprašala. Stran 37. Cilji. Ali so to cilji, ki jih še želite doseči ali smo jih že dosegli, Tisto, kar je mene navdušilo, je naprimer, da švedska, danska, finska očitno tu stopajo korak nazaj. Ne vem, ali so si zastavili tako zelo visoke cilje. Švedska ima cilj 4 odstotke. Ali so bili morda preveč optimistični? Sama sicer mislim, da lahko izpolnijo ta cilj. Pri ostalih državah se prav tako cilji znižujejo, mene sicer to ne preseneča toliko. Vesela sem za tiste države, ki jim kaže bolje in si zastavlja više cilje, pri Združenem kraljestvu pa nimajo niti zastavljenih ciljev. Ne vem, ali enostavno ne veste, kakšne cilje ima Združeno kraljestvo ali si jih sploh ni zastavilo. 20 odstotkov projektov, naprimer, je takšnih, da ni treba podajati nobenih obrazložitev. Lahko poveste kaj več o tem? O kakšnih zneskih govorimo? Torej o zneskih, ki jih ni treba upravičiti. Ja, ich hab leider auch noch drei Fragen. Še sama imam tri vprašanja, žal. Vzore 2020, 46 tisoč vprašanj imate za to. Za 1400 potencijalnih pogodb. Kako boste to torej poskušali razrešiti? To je velikanska številka in potem upravni izdatki, vaše organi, so stari 100 milijonov, generalna direkcija pa 31 milijonov. Tako poveste, kdo povzroča katere stroške. Hvala lepa. To lahko podate potem tudi pisno. In tretja točka notranja revizijska služba je to tudi pripomnila, vaša odgovornost, ne vaša osebno. Imi ITER, torej tako imenovani nezakonski otroci, ki se financirajo iz proračuna, pa niste ravno odgovorni za to. Torej, da ni pridržka za ITO, to je tudi težava, zakaj? Pri IMI ste se od tega distancirali, kaj je s tem, kakšen je vaš postopek delovanja in kakšen je načrt. S komisarjem Kanjetem bomo tudi imeli sestanek in potem globalni pridržek za sedmi okvirni program. Kako se bo to razvilo v prihodnosti? Thank you very much uh, for the... Hvala lepa za vaše vprašanja. Najprej, kar se tiče zgodb o uspehu in njihovem vplivu na komunikacijo, mislim, da bi morali storiti veliko več. In to je omenila tudi španska poslanka in tudi poročevalka. Bolje se moramo komunicirati, vendar pa to ni v naravi znanstvenikov, ki želijo razširjati obzore znanosti, komunicirajo pa preslabo. Tu moramo storiti več. Omenili ste tudi tabele preglednice, cilje glede porabe držav članic. Že leta 2000 so se države strinjale, da bodo 3 odstotke BDP-ja do leta 2020 namenile raziskavam. Tega nismo dosegli. Potem je ta rok bil podaljšan na 2020. Spet zaveza 3 odstotkov za raziskave in inovacije. Tega nismo dosegli in verjetno tega ne bomo dosegli. Tiste, ki imajo največji delež pri raziskavah in inovacijah, so tudi najbolj konkurenčne. Tako da to nadzorujemo, nimamo pa prav veliko možnosti pritiska za spodbujanje. Ves čas pa govorimo, da je potrebno imeti investicije v raziskave in inovacije, ne samo v na evropski, ampak tudi nacionalni in regionalni ravni. Gospa Gresle, pravilno ste izpostavili veliko število predlogov, ki jih dobivamo. Res je, to je alarmantno, kako privlačen je ta program. Dejali ste, da bi morali imeti 100 milijard, ne pa 19, kot jih imamo za obzore 2020. Prav imate. Počnemo vse, da bi te predloge obdelali, veste, da to pomeni umitve tudi za službe. Imamo dvostopensko evalvacijo in želimo dopovedati prosilcem, da naj pridejo, ko bodo resnično potrebovali mednarodno sodelovanje, naprimer. Vendar pa skrbi nas, ker stopne uspešnosti pada na 14-12 odstotkov. In to je zaskrbljujoče za nove, ki prihajajo, ker vidijo to nizko stopno. ERCI in administrativni stroški. Tukaj mislim, da so stopne nizke, vendar pa podrobnosti bom podal kasneje. Politično odgovornost za IMI in fuzijo za energijo leži pri komisiji. Za ITER, kot veste, je komisarka Nete odgovoren. Nisem več generalni direktor, ki je odgovoren za to od zgodne spomladi, sem pa še vedno v stikih s kolegi zaradi tega pomembnega dosega. In zadnja točka, gospod Gresle, to ste že omenjali, da imam vedno ta splošni pridržek, čeprav sem prepričan, da je pri 98 odstotkih izdatkov vse lepo in prav. Mislim, da je to pravilo igre, da če imamo višjo stopno napako 2 odstotkov, potem imamo ta splošni pridržek. Zato to počnem. Vendar pa potem imamo tudi seveda izdatke, pravi imate, kjer težav ni, kjer smo pod dvema odstotkoma, pa naj se gre za ERC, sklad Marijsko-Dovska Kiri, jekarski program ali kaj podobnega. Si bom pa seveda to pogledal in obzore 2020, kot ste omenjali, tukaj bi morda morali bolj razlikovati. Z malo sreče pa bomo v celotnem programu imeli skupno napako pod dvema odstotkoma, tako da diferencijacija ne bo več potrebna. Hvala lepa. Ja, wir, wir, wir Mi se zahvaljujemo vam, bojim se, da se bomo še videli. In ta globalni pridržek torej 2020. Dobro, to sem si zabeležila. Če seveda ni pravi, ni težav. Mente, se upravičujem. Prej, ko sem omenila posamezne države, me je zanimalo samo to, če mi lahko generalni direktor pošlje informacije meni in ne vem, odboru, ne pa da se to kar tako javno objavi, zato da bomo lažje videli, kaj se dogaja v posameznih državah. Hm? Razumela sem, da bomo to dobili, kaj ne? Tomorrow... Jutri vam bomo podali vse informacije, ki jih potrebujete. Prav? Bitte nicht den Lastwagen schicken mit den Papieren. Prosim, ne pošljite tornjaka s vsemi dokumenti. Thank you very much, sir. Mm -hmm. I, I will try to be very... Naslednji direktor, prosim. Gospod De Milo. Skušal bom odgovoriti na te vprašanja, ki jih je poročevalka omenila. Spraševali ste po glavnih prednostih in ključne besede, ki so v tem. Naj predlagam dve. Pozitiven prispevek k tisočletnim ciljem in drugi je preglednost. Kar se prvega tiče, mislim, da smo prispevali zelo pozitivno dosegi razvojnih cirov tisočletja. 58,7 milijonov ljudi smo pomagali s hrano. Veliko ljudi je dobilo tehnično in drugo pomoč pri izobraževanju. Osposobili smo 1,2 milijona učitelje v osnovnih šolah, 27 tisoč šol smo zgradili ali prenovili, 300 tisoč novih študentk je bilo pisanih, 12 milijonov otrok je bilo vstrepljenih proti ošpicam in zgradili smo zelo veliko zdravstvenih centrov. Torej, imamo kar precej impresivnih elementov, ki so prispevali k dosegi do določene mere razvojnih ciljev tisočletja. Kar se preglednosti tiče, pa naj spostavim, da imamo sedaj teh 17 točk in da smo tudi nadgradili register. Nismo še na vrhuncu, vendar pa dosegamo napredek in danes lahko na naši spletni strani najdete dve orodi, ki vam dovoljujeta, da vidite, kaj financiramo, kje, zakaj in to je 8 Explorer in Eurobuy Atlas. Torej, to sta ti dve orodji, kjer vsak državljan lahko preveri, kaj se dogaja. Novi elementi, ki se izvajajo, kot je bilo že omenjeno, smo na začetku cikla, šele lani marca, je bilo to sprejeto, vendar pa mislim, da že lahko povemo nekaj zanimivega, nekaj, kar gospa Gresle dobro pozna. Skrbniški skladi. To je torej priložnost za evropske skrbniške sklade in to lahko počnemo na evropski ravni z državami članicami EU in ni potrebno imeti prispevke drugih mednarodnih organizacij v ta sklad. Pred letom, julija 2014, smo vzpostavili prvi evropski skrbniški sklad, da bi se lotili razmer glede posojil v Centralno-Afriški republiki. 8 milijonov evrov. 52 tisoč milijonov evrov smo že mobilizirali. 47 milijonov evrov je bilo namenjenih za projekte. 25 odstotkov prejšnjega predvidenega načrta in predvsej je bilo že tudi izplačanega. To je nekaj posebno novega in to kaže, kako to specifično urodje lahko pomaga, ko imamo potem enaka pravila, poenostavljena pravila in lahko hitreje ukrepamo. In to mislim, da je zelo pozitiven primer novih možnosti, ki jih nova finančna uredba omogoča. Vaše tretje vprašanje. Bolj splošne makroekonomske posledice. Naj podam dve referenci. Prva, stopni rasti v partnerskih državah, predvsem v Afriki 7 držav, imajo 4, 6, 7, celo 9 odstotno rast. To seveda ni dovolj, kar se nas tiče. Potrebno je videti, kako se ta rast izkorišča, razporedi in kaj je vir. Včasih so to surovine, včasih pa je to res prava rast in potem je tudi raven prerasporeditve različna, vendar pa to je zanimiv element. Naj izpostavim, kaj je najbolj pomembno za nas, to, da smo globalno 2010 prepolovili revščino pet let pred ciljem in od takrat še pada. Po najnovejših številkah je število ljudi, ki živijo pod 1,25 dolarja na dan, padlo pod milijardo od leta 90. To je največji dosežek, ki ga lahko omenimo. Poleg teh treh vprašanj pa mi dovolite, da bi kot drugi kolegi se navezal na protislavje pri tem globalnem pridržku, istočasno pa imamo izjavo o zanesljivosti. Gospa Gresle je to že poprašala lani in želim to vprašanje anticipirati, če mi dovolite dejstvo, da je stopna napake relativno nizka in pada, pomeni, da smo se lotili glavnega vzroka napak in zato sem prepričan, da lahko podam izjavo o zanesljivosti glede tega letnega poročila kljub temu splošnemu pridržku. Vendar pa prisluhnili smo vam in upam, da bo to zadnje leto, ko bomo imeli ta splošni pridržek. Da bi nam to uspelo, pa moramo spremeniti naš pristop, kar se tiče študije o napaki po izterjavah. In to kar nekaj časa traja, zato tega nisem mogel pripraviti za 2014, ker ne morem spremeniti pravil med igro samo, da bi ostal dosleden. Sedaj to pripravljamo in upam, da bomo naslednje leto že imeli specifične pridržke na področjih, kjer imamo specifična vprašanja. Prav tako bi rad povedal, ali vas spomnil, da ko govorimo o stopnjah napak, ne govorimo o prevarah ali sredstvih, ki so izgubljena. Večino časa govorimo o administrativnih napakah. In to je večino najti v naših pogodbah z mednarodnimi organizacijami in civilno družbo. In na to osredotočamo naše dejavnosti in tukaj tudi upamo, da bomo lahko izboljšali razmere. Omenili ste vprašanje rezultatov, indikatorjev in tako dalje. Sedaj imamo dvoje. Imamo določene indikatorje, ki so v tem poročilu in ki izhajajo iz pravne podlage v financiranju na zunanjem področju. Potem pa imamo druge indikatorje na projektni ravni, ki nam dovoljujejo indikacijo dejanskega vpliva in posledic. Manjka pa povezava med obema, kako bi lahko imeli skupni sistem, ki bi nam omogočal merjenje rezultatov. In zato smo marca letos sprožili okvir za rezultate, ki upamo, bo nakazal prvi nabor elementov že letos, v, četrt, v zadnjem četrtletju in tako bomo lahko pokazali rezultate in vplive na splošne dejavnosti, kar se tiče razvojne politike. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste anticipirali moja vprašanja, vprašanje predsednice. Hvala še enkrat za to. Torej. Ne želim iti globoko v politične razprave, kaj ti mislim, da imamo dovolj teh političnih razprav že zaradi migracijske krize. Vendar pa v vašem dosjeju zaradi tega vprašanja migracij je prednostna naloga številka ena ravno to, torej so migracije. Ali mislite, da so inštrumenti DEPK zadostni za soočanje s temi izzivi, ste uporabili kakšno priporočilo iz razrešnice 2014 za to in ko čakamo na umestni pregled, ali bi lahko te instrumente torej še ukrepili s tem? To je resnično prva prednostna naloga. Drugo vprašanje. Predidevali ste ga že. Vas bom pa spomnila gotovo naslednje leto v vaši izjavi o specifičnih in splošnih zadržkih takrat bomo torej govorili o letošnji razrešnici in tudi komisija sama vas bo spomnila, kajti komisija je to omenila v svojem celovitem poročilu in želijo dati navodila GD Devko elemente za bolj razčlenjeno izjavo zanesljivosti po tveganju. In še eno vprašanje nam lahko pove, poveste na kratko, več o primeru I, IMG. Hvala lepa za vaše vprašanje. Kar se tiče migracijsko-begunskega vprašanja, bi dejal, da kot veste, je komisija predstavila različne dimenzije te težave, ki imajo praviti z različnimi politikami EU. Kar se tiče razvojne politike, se osredotočamo na glavne vzroke, zakaj ljudje čutijo potrebo, da bežijo. Mislimo, da je naša vloga pomagati državam izvora in tranzitnim državam, da bi ustvarili pogoje, ko bodo ljudje imeli izbiro Težava dan danes pa je, da ljudje izbire nimajo. Ko govorimo o glavnih vzrokih, govorimo torej, da želimo ustvariti pogoje za ljudi, da bodo lahko izbirali. Kaj počnemo? Poskušati želimo združevati različne instrumente. Uporabljamo torej ta skrbniški sklad, ki ga imamo. In komisija bo v prihodnih dneh se odločala, o ustanovitvi večjega skrbniškega evropskega sklada, ki bo mobiliziral 1,8 milijarde evrov petih različnih finančnih virov pod odgovornostjo komisije in to bo zadevalo pet različnih služb komisij. Torej, pet različnih služb se je strinjalo, da bodo sredstva združili, poenostavili postopke in delovali na tem področju. V komisiji, kot tudi v drugih organizacijah, pa je že velik dosežek to, da smo se dogovorili danes. Imamo soglasno podporo držav članic za vzpostavitev tega skrbniškega sklada in komisija bo lahko to odločitev sprejela. Kaj lahko storimo? Poskušati moramo ustvariti delovna mesta in to hitro. Potrebno je nasloviti potrebe mladih, še pa posebno žensk in deklet, glede na vlogo, njihovo vlogo v ekonomijah, o katerih govorimo. Prav tako pa moramo delovati na področju upravljanja politik v teh državah. Upravljanje in potem nadzor na mejah in nadzor nad razmerami, ko mm, različne tolpe želijo zaslužiti z nezakonitimi operacijami. Sodelujemo tudi tesno z državami članicami, ki želijo sodelovati v skupini na to temo. Nekaj držav članic je že potrdilo udeležbo. Imamo pa še dve evropske države, ki nista članice EU, ki ste že napovedali, da boste sodelovali. Torej, upam, da bo to ključni element, ki nam bo dovolil hitrejšo izvedbo to, kar je potrebno storiti v partnerstvu z našimi državami, seveda, državami partnericami. Kar se tiče pridržkov, jasen pritisk na nas je, da nekaj naredimo na tem področju. In to jemljemo zelo resno. Vendar pa, da bi to resnično, resno naredili, potrebujemo novo študijo o stopnjah napak po izterjavah, da bi prišel do tega zaključka. Ne morem uporabiti obstoječega pristopa in priti do drugega zaključka. To ne bi bilo intelektualno pošteno. Torej moramo ponovno opredeliti študijo, jo drugače pripraviti in naslednje leto bom imel priložnost, da torej imam poseben pristop do tega vprašanja. Potem pa IMG. Kot veste, se je komisija odločila, da IMG ni več mednarodna organizacija, kar se tiče finančne uredbe in kar se tiče možnosti delegacije upravljanja projektov, torej pogodb. Na ta način ni več. Plačila obstoječih pogodb se nadzirajo zelo natančno to dobivam osebno, tako da to zelo, zelo resno jemljemo in čakamo na sodišče. IMG je ukrepal proti komisiji. Hvala lepa. Veste, da bomo konec meseca imeli še sestanek za zaprtimi vrati, kar se tiče poročil veleposlanikov in ravnanja glede za raziskave in inovacije na tem področju. Hvala lepa za to. Nekoliko smo pod časovnim pritiskom, osebno mi ni bilo všeč, da je kar nekaj tretjina pokazateljev takih, da jih nismo dosegli. Naprimer izvajanje priporočil za revizijo in tako dalje. Kakorkoli že to vam bomo pisno še predlagali, ker želimo imeti boljši pogled. Vem pa, da je težko če bodo države članice resnično plačala skrbniški sklad, vas bom povabila na pijačo. Že dva. Že dve pijači sem obljubila. Torej, hvala lepa za te podatke. Sedaj pa pozdravljam generalno direktorico GD za človeške vire in varnost, gospod Irene Sovka. Želimo govoriti o evropskih šolah. Poročevalka, najprej prosim. Uh, Najlepša hvala. Vesela sem, da je zagotovljena spolna uravnoteženost tudi pri generalnih direktorjih. Hvala lepa. V poročilu o letnih dejavnostih ste ohranili pridržke iz leta 2013 zaradi ugotovitev računskega sodišča glede slovesa. Nekaj odgovorov smo sicer prejeli z vaše strani, ampak odbor zanima, zaradi katerih razlogov je prišlo do teh pridržkov. Govorimo o klasičnih primerih goljufije, zakaj te goljufiji niste že veliko prej odkrili, kakšne lekcije ste se naučili iz vsega skupaj ali napredujete. Vedeti moramo, kaj je treba izboljšati pri upravljanju evropskih šol tako da bomo upoštevali tudi priporočila računskega sodišča. Kakšen naj bo pri tem pomen generalnega direktorata, odbora guvernerjev šol in tako naprej. Kaj se trenutno dogaja z izvajanjem akcijskega načrta za leto 2015? To je bolj vprašanje verjetno za gospoda Kivinena ne morem, da ne bi izkoristila te priložnosti za to, da vas vprašam še nekaj, zadnje provokativno vprašanje. Moram res to izkoristiti, glede na to, da ste tu. Obravnavate to kot dve ločene vprašanje. Vaša glavna misija kot direktorica za človeške vire v komisiji je, da zagotovite tudi interno varnost v komisiji in da spodbujate odličnost pri upravljanju s človeškimi viri v komisiji. Govorimo o pristopu, ki temelji na rezultatih, o nečem novem, ko gre za dejavnosti evropskih institucij, sem sodi tudi Evropska komisija. Zato me zanima naslednje. Ali so uradniki v komisiji dovolj pripravljeni in kompetentni, da izpeljajo pristop, ki temelji na rezultatih, ali GD za človeške vire počne karkoli konkretnega s tem v zvezi. Izvajate projekte usposabljanja za uradnike v komisiji, da jih pripravite na ta nov pristop do izvajanja dejavnosti. Lepo pozdravljamo tudi generalnega sekretarja Evropskih šol, gospoda Kivinena. Gospa Suka, beseda je vaša. So, thank you very much. Hvala lepa. Naj začnem z vašim zadnjim vprašanjem, ker se mi zdi izjemno pomembno. Uradniki komisije so vedno pripravljeni za soočanje z novimi izzivi, ker je seveda osebje v komisiji odlično. Vse naše uradnike smo izbrali na odličnih postopkih. Vidite tudi, kakšni so naši menedžeri. Nekaj primerkov je danes tu. Vse vsi uradniki v komisiji se seveda zauzemajo za pristop, ki temelji na doseganju rezultatov. Zagotovo bomo uspešni. Morda naslednjič ne bom na sestanku, ampak vseeno boste ugotovili, da znamo izpolnjevati cilje. Naši uradniki so zelo motivirani in se bodo s tem izzivom tudi uspešno soočili. Sedaj pa vaše prvo vprašanje, ki ni tako zelo znemirljivo kot zadnje, ampak vseeno. Prišlo je do goljufije to veste, goljofijo smo odkrili. Belgijsko pravosodje je upleteno, osebo so pridržali, gre za res problematičen primer goljofije. Pripravljeno je bilo tudi poročilo računskega sodišča in tudi naše interne revizijske službe. Vemo, da imamo določene težave z upravljanjem sredstvi v evropskih šolah, kar zadeva upravljanje, prej ste nekaj izpostavili s tem v zvezi. Pri evropskih šolah je upravljanje posebno. Zakaj? Ker imamo 14 šol, ki so povsem neodvisne. To je podobno, kot če bi, na primer, 35 generalnih direktoratov v komisiji pri organu, ki podaja razrešnico, obravnavali ločeno in za vsakega izdali ločeno izreš, razrešnico, kot da ne bi imeli enega samega organa za podajanje razrešnic. Komisija je podala nekaj pridržkov, vaš komentar bi sicer bil, ja, pridržke ste podali, kaj pa sedaj, ali imate formalno pristojnost, da to storite. Komisija je formalno pristojna za takšno delovanje en glas od 30 v upravnem odboru imamo. Evropske šole se upravljajo skladno z mednarodnimi konvencijami, imamo en glas, skušamo storiti najbolje, kar lahko. Sicer pri sprejemanju strogih ukrepov imamo nekoliko zavezane roke, ampak pri mehkejših ukrepih imamo proste roke. Lahko vam podam cel seznam ukrepov, ki smo jih sprejeli, zato da se razmere izboljšajo. Najprej smo napotili iz GDA za proračun strokovnjaka v šole, ki postavlja skupaj s šolami nov računovodski sistem. Določili smo internega koordinatorja. Vzpostavili smo tudi enoto za javna naročila, ki je dobro kvalificirana v šolah. Potem je tu sistem računovode na podlagi poslovnih dogodkov. Od maja veljajo ta nova določila. Vzpostavili smo tudi novo delovno skupino, ker želimo dodatno preveriti, kaj se dogaja z finančno uredbo, želimo tudi spremeniti. Vzpostavili smo delovno skupino skupaj z GD za proračun, ker želimo generalnemu sekretarjatu pomagati pri spremljanju napredka, kako se izvajajo priporočila računskega sodišča, tako na ravni upravnega odbora kot drugih akterjev. Vprašanje pa je, v kolikšni meri bo to zadoščalo. Upam, da bomo v letu 2015 dosegli določen napredek, vprašanje pa je, kaj se zgodi, če napredka ne bo. Verjetno se bo pojavilo vprašanje v zvezi z upravljanjem nasploh. Tako da se bomo morali vprašati, v kolikšni meri so funkcije posameznih uradnikov neprenosljive, kako se bo potem vse upravljalo za osrednje ravni na komisiji. Toliko z moje strani, lahko še gospod Kivinen kaj pove. Ja, lahko potrdim vse, kar smo ravno kar slišali prišlo je do neljube goljofije. Glavni računovodja pri eni izmed šol je izkoristil svoj položaj in našo zastarilo programsko opremo, računovodsko opremo. Na naiven, amaterski način se je lotil teh finančnih vprašanj tudi v preteklosti. Do goljofije je prišlo maja No, maja 2012 smo jo odkrili, ampak goljofije so se izvajale kar nekaj let predtem. Kaj smo se naučili? Spremenili smo skoraj da vse. V tem finančnem kontekstu spremenili smo finančne uredbe kot prvo. Kar nekaj priporočil internih revizorjev in računskega sodišča se je nakopičilo, nismo jih uspeli izvajati zaradi zastarele programske opreme. Veliko težav smo morali odpraviti preden smo dobili novo programsko opremo. Po devetih letih neuspešnega razvoja smo projekt leta 2014 zaustavili. Potem je z SAP-om potekal enoletni proces. Decembra 2013 so se zadeve premaknile naprej, vzpostavili smo nov sistem in s 1. januarjem 2015 je postal operativen. Spremenili smo torej finančna pravila, spremenili smo programsko opremo. Vsi delovni tokovi so sedaj, kako bi rekel, zavarovani in varni. Strok pristop smo zauzeli. Težave smo imeli tudi z odobritvijo povezav in programov za plačila. Trenutno se ukvarjamo s tem. Nedvomno nam vse skupaj ne bi uspelo, če ne bi ulagali veliko v usposobljanje naših računovod in knjigovodi. 14 šol vodimo v sedmih državah, zadeva je precej kompleksna. Lahko pa povem, da smo že priča prvim rezultatom. Zelo smo hvaležni tudi podpori, ki smo jo bili deležni strani gospe Suka in GD za proračun. Veliko nasvetov smo dobili, veliko podpore. Sodelovali smo tudi pri nekaterih internih usposabljenih, izkoristili smo njihovo znanje in izkušnje, ker smo želeli izboljšati svoje strokovno znanje. Žal mi je, da bo poročilo računskega sodišča za leto 2014 še razočarani, ampak za leto 2015 resnično upamo, da se bodo stvari izboljšale. Če se zgodi nekaj tako resnega, se seveda naučimo nekaj iz tega. Mi smo sprejeli vse možne ukrepe za to, da se izognemo temu, da se to vrstna situacija ponovi. Za nas je bil to precej boleč proces, ogromno ljudi je zbolelo, izgorelo, ker so bile spremembe tako gromozanske za vse zaposlene vseeno pa smo precej optimistični, ker se mi zdi, da smo se zadev lotili na pravilen način. Priporočila internih revizorjev in računskega sodišča smo skoraj da že v celoti začeli izvajati. 1. januarja smo izvedli veliki pok, sprememba je bila res ogromna. Upam, da od zdaj naprej, no, ne samo da upam, ampak proaktivno delamo na tem, da bo naše finančno upravljanje gotovo, varno, da ne bo več pridržkov strani nadzornikov ali pa strani gospe Suke. Govorim pa o letu 2015. Well, Hvala lepa za to objasnilo. Zanima me samo, zakaj je trajalo toliko časa, preden ste to odkrili? Zakaj 20 let? Ne morem si predstavljati, kako je to spoh možno da tega niste odkrili več let? To je moje ključno vprašanje. Hvala lepa tudi za vaše pozitivno, aktivno ukrepanje. Rekli ste, da boste tistega uradnika, ki izdaja odobritve za posamezne zadeve, premestili znotraj komisije, se pravi, spremenila se sama struktura menedžmenta, kar je zanimivo. Zanima me, ali ste vi kot generalni sekretar tudi dolžni objaviti letno poročilo o delovanju? All, Osebno kot generalni sekretar evropskih šol prevzemam vsakašno odgovornost. Problem ni toliko v tem, ali imam jaz dovolj volje ali ne. Problem je v kompleksni konvenciji, ki jo je težko spremeniti trenutno vzpostavljamo sistem. Takole naj povem. Imeli smo finančne nadzornike. Računsko sodišče nas je obiskalo vsako leto. Sedem let smo sodelovali z internimi revizorji Evropske komisije. Tisto, čemu smo pred letom 2012 posvečali premalo pozornosti, pa je prenos odgovornosti na tiste posameznike, ki vsakodnevno izvajo ukrepe. To smo sedaj spremenili. Pojasnili smo, kdo je odgovoren za kaj. Če se pojavi potreba, potem lahko tudi generalni sekretar opravlja funkcijo uradnika, ki odobri zadeve. Ampak v teh majhnih ekipah, knjigovodi, ki delajo v 14 šolah daleč stran od Brusla, res delo ni odvisno od generalnega sekretarja, temveč od kakovosti dela, ki ga upravljajo posamezniki in od kakovosti instrumentov, ki jih imajo na voljo, pa seveda tudi od nadzornih mehanizmov in uradnikov, ki odobravajo zadeve. Imamo delovno skupino, ki trenutno spreminja naše finančno uredbo. Še enkrat, sam sem odgovoren za zadeve. Naši finančni nadzorniki že tako ali tako vsako transakcijo preverijo, vsako transakcijo, ki se zgodi v katerikoli od šol. Osrednji nadzor ni pravi odgovor za čisto vse. Najbolj pomembno je, da poskrbimo za ustrezno poklicno sposobljenost ljudi, ki delajo na terenu, da bodo lahko prevzeli odgovornost za svoje dejanje na lokalni ravni. Še zadnje vprašanje, ker niste odgovorili na tisto, kar sem vprašala. Kaj se trenutno dogaja z izvajanjem akcijskega načrta za leto 2015? iz 13. aprila 2015 je ta akcijski načrt. Zadnje vprašanje. So we have a huge list. Imamo dolg seznam ukrepov. Ne delamo samo na finančnem področju. Tudi kadrovska služba pošilja pripombe potem izvajanje standardov internega nadzora. Pripombe so bile podane za različna področja skupaj s finančnimi nadzorniki in internimi revizorskimi koordinatorji smo pripravili akcijski načrt za leto 2015. Ta kaže, da za večino področji, kjer obstajajo priporočila in potrebe po izboljšavah, pripravljamo ukrepe, jih izvajamo oziroma odboru guvernerjev bomo predlagali zelo kmalo, kaj vse naj se še stori. Sam sem zelo optimističen glede vsega. Ja, Hvala lepa. Gospod Deva je bil notrni revizor takrat. To je usupljivo. No, morda bomo naslednje leto govorili o čisto drugih okoliščinah. Še vprašanje za gospod Suko. Vaše letno poročilo sem prebrala in sem bila nekoliko razočarana zaradi tega, ker mi je bila všeč prejšnja finančna uredba. 1. januarja 2014 so spremembe začele veljati, kar se tiče delovnega časa in tako dalje. Dobro bi bilo, če bi podali pregled, kako se sedaj to odraža. In zanima me tudi vprašanje, kako je z napredovanjem po AD12. Tukaj gre za napredovanje samo, če je prevzeta menedžerska funkcija. In vidimo, kako se poskušajo obiti te določbe. Morda bi torej te nove funkcije morali obravnavati, torej napredovanje po AD12 in novo ustvarjene menedžerske funkcije. To nas zanima. Kako kreativna je lahko administracija, ko gre za napredovanja? To se mi je zdelo neverjetno. Rada bi izvedela, kaj o tem in ta Evropska šola. Morda EU preveč subvencionira posameznike namesto predmete. Ko vidim, koliko je teh subvencij, posameznih subvencij, se mi zdi to čudno. Ste pomislili kdaj na to? V moji zvezdni deželi, če bi bilo tako, bi to že zdavnaj storili. Hvala lepa za vaš odgovor. Uh, thank you. Now, Hvala lepa. Kar zadeva vpliv novih kadrovskih predpisov na napredovanje. Seveda bomo posredovali informacije, ko jih bomo imeli na voljo, ampak ne razumem, v čem je pravzaprav problem. Ko gre za napredovanja, vedno stotno spoštujemo prilogo 1b pri kadrovskih predpisih. Kar zadeva teh 40 ur, pa res ne razumemo, čem je problem. Morda je moja napaka, ampak res nisem razumela. Vsa mesta se vzpostavljajo sedaj tako, da lahko napredovanje poteka nedogled. Se pravi, imamo nove določbe, da se ljudi lahko pomika tudi više od razreda AD12. Ne da bi v ta namen vzpostavljali posebne menedžerske položaje. Se upravičujem, ampak občutek imam kot, da namigujete, da skušamo zaobiti pravila, ampak to ne drži, ali sem vas napačno razumela. Mi spoštujemo črko in duh, predvsem duh kadrovskih predpisov. Zakonodajalec ni želel zaustaviti napredovanja, zakonodajalec je želel omejiti predvsem možnosti napredovanja iz 12 na 13. Če pogledate, kaj je storila komisija, boste videli, da nismo niti izkoristili možnosti, ki nam jo kadrovski predpisi ponujajo. Zato, da opravimo labelizacijo ljudi, kot to mi imenujemo, ki so prišli z položaja, ki ga zauzimajo danes nekam drugam. Zelo, zelo strok pristop smo zauzeli in zanimivo bi bilo videti primerjavo z ostalimi institucijami, kaj so počele ostale institucije. Če bomo opredelili merila, lahko storimo bolje za svoje zaposlene in tudi za ostale, ko bomo sledili temu, kar počnejo ostali. Še druga pripomba. Manj denar, ki ga posredujemo evropskim šolam. Tu je treba upoštevati mednarodno konvencijo. Mislim, da se moramo vrniti nazaj v 50-ta leta. Takrat smo se o tem dogovorili. Če konvencijo spremenimo, ne vem, kakšna bo prihodnost šol. Velik problem, ki ga imamo, je naslednji. Karkoli storimo s temi šolami, bodo otroci postali talci. Zato je zadeva kompleksna. Lahko damo denar v rezervo, vseeno pa nam na koncu ostanejo otroci, ki morajo oditi v šolo. Tako da je to predvsej kompleksna dilema. Lahko se začnemo pogajati o konvenciji, lahko odpremo to vprašanje, nihče pa ne ve, kaj se bo na koncu zgodilo. It is pity that, um, in this škoda je, da v teh poročilih ne preberemo nič o pozitivnem napredku, ki smo mu priča v evropskih šolah. Leta 2013, po štirih letih pogajanj z 28 državami, smo se dogovorili glede ključnih načel. Glede stroškov smo se dogovorili. če države vedo, kakšna je njihova odgovornost in kakšne so njihove dožnosti, tudi vedo, kakšne možnosti imajo za to, da pridobijo učitelje za svoje otroke. V prvem letu izvajanja deljenja stroškov smo trenutno vse države razen Hrvaška. To izvajajo, oni so izključeni trenutno zato, ker imajo določene začetne težave pri izpolnjevanju svojih obveznosti. Populacija se je neznansko povečala, v Bruslu smo preplavljeni z otroki. Letos smo dobili 500 otrok več kot lani. Tudi z belgijskimi organi se dogovarjamo. Sklenili smo kompromis, da nam bodo dali na voljo dodatne šole. Tudi belgijski kabinet je že potrdil naše načrte. Ogromno pozitivnega se dogaja. Na nas je padla senca zaradi te goljufije, s tem se spopadamo. Se je pa, kot rečeno, povečalo tudi število kreditiranih šol, 13 jih imamo, pogajamo se z 20 državami o tem, da bi akreditirali tudi pri njih šole. Se pravi, da bi države financirale te šole, ki imajo sedež v državah. Izvajamo tudi spremembe pri izobraževalni ponudbi, pogovarjamo se z vsemi učenci in dijaki po zaključku šolanja odhajajo tudi na najboljše univerze. Sam sicer ne vem, ampak običajno me na take sestanke ne vabijo, kot sem danes. No, ne moremo vam tega obljubiti, ker ste nam všeč. Zakaj je trajalo 9 let, torej, da smo dobili ta računalniški sistem? To je čudno. Učenci pač imajo tudi pravico, da se šole dobro upravljajo. Nisem razumela čisto dobro težave. Prosim. Predlagam, da stopite v stik s svojo ekipo v parlamentu, poprašajte jih, kako kompleksno je v večkulturnem, večjezičnem okolju spostaviti računovodsko programsko opremo. Težava je v tem, da delujemo v sedmih državah članicah. ne moremo uporabiti katere koli računovodske programske opreme iz trgovine. Biti mora prilagojena, biti mora dovolj fleksibilna, da jo je moč prilagoditi. Naše finančne uredbe so zelo podobne kot evropske finančne uredbe in vse institucije so imele težave pri prilagajanju katerekoli programske opreme za rabo te zakonodaje. Naj podarim, da smo res delali noč in dan v letu 2014. V enem letu nam je uspelo začeti uporabljati programsko opremo SAPA. Mislim, da je to rekordno od oblikovanja do uporabe. Ni šlo za podjetje, ki bi samo iztiskalo denar iz nas ni šlo za nek nedokončan razvoj, ampak v IT svetu včasih pride do neuspehov. V letu 2013 smo gotovili, da smo dovolj denarja porabili za ta projekt, ki nam ne bo prinesel absolutno nič, zato smo izbrali drugo pot. In ta pot se je skazala za pravilno. Težka odločitev je bila, ampak to smo storili leta 2013. Pre torej, osem let ste poskušali sistemom, ki ni bil izvedljiv, potem pa ste se odločili za nekaj novega. Prav. Ne spomnim se prav veliko, kar bi še lahko dodala. Imela sem sočutje eh, z vami, ker sem menila, da niste imeli dovolj sredstev. Ne, enostavno je to trajalo toliko časa. Želiš še poročevalka za ključno besedo? Hvala, gospa predsednica. Najprej hvala lepa vsem. Uspelo vam je danes popovdne, da ste ostali skupaj. Tudi nam je uspelo skoraj da pravočasno končati. Vsak je imel na voljo dovolj časa za zastavljanje vprašanj in ponujanje odgovorov. Še par sklepnih misli. V vseh razpravah smo bili priča ključnim besedam usklajevanje, poenostavljanje, sinergija. Opredeliti moramo tudi skupno pojmovanje uspešnosti in rezultatov. Nisem dobila zadovoljivih odgovorov glede uspešnosti in rezultatov, kako nas je to tolmačimo. Kar zadeva zanesljivost podatkov in jasnost kazalnikov, mislim, da bi potrebovali predvsem zanesljive podatke, če se nekoliko pošalim s tem v zvezi, o čemer smo govorili pri GDAGRI. Uskladiti je treba tudi posredovanje informacij med posameznimi generalnimi direktorati. Vesela sem, ker ste vsi odgovarjali v smislu prihodnosti, vsi ste dokaj pozitivni. Glede prihodnosti veste pa, da se odbor kont vrača nazaj, tako da bo tudi prihodnost postala preteklost in mi se bomo vrnili na vsa vprašanja, za katera ste dali določene obljube v prihodnosti. Rekli ste, da je komisija pripravljeni, gospa generalna direktorica, tudi odbor KONT je pripravljen na sodelovanje. Če želimo izkoristiti to prvo leto novega večletnega finančnega okvira za inovacije tudi v postopku razrešnice, če želimo vzpostaviti boljše ravnotežje med formalnimi in postopkovnimi zadevami, med uspešnostjo in rezultati, moramo res sodelovati. Nujno je sodelovati. Zato vas vabim, da sodelujete. Predstavitev poročila računskega sodišča bo 9. oziroma 10. novembra. Mi se bomo pogovarjali tudi s komisarji. Zato se bomo verjetno v prihodnem mesecu še veliko krat srečali vsi. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sestanka je konec